Okay, colleagues. Kolegi in kolegice. Predlagam, da začnemo z današnjim zasedanjem. Dobrodošli vsi skupaj. Ponovno čaka javna predstavitev v kontekstu preiskave na temo množičnega nadzora. Danes bomo imeli dva kroga razprave. Najprej si bomo izmenjali mnenja s predstavniki ameriške civilne družbe. Na to pa se bomo pogovarjali z žvižgači na področju nadzora. Govorili bomo tudi o njihovi pravni zaščiti, o njihovem pravnem varstvu. Sama ne bom eh, dolgo govorila, danes bomo prisluhnili dvema zelo eminentnima predstavnikoma eh, organizacij civilne družbe na področju državljanskih svoboščin in vrsta podatkov. Z nami je Mark Rottenberg, ki ga dobro poznamo. V tem odboru oziroma v tem parlamentu ste že večkrat bili. Na to pa bomo prisluhnili še Catherine Crump, ki prihaja iz Ameriške unije za državljanske svoboščine. Tam je pravnica. Mark Rottenberg, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Člani in članice odbora Evropskega parlamenta, prijatelji, prijateljice, gostje in vsi tisti iz NSA, ki morda berete moje elektronske, moje elektronska sporočila. Sem Mark Rotenberg iz Epika, iz Washingtona. Smo nepolitična organizacija, ne financira nas nobena vladna agencija ali pa uh, zasebno podjetje. Poskušamo zgolj predstavljati stališča uporabnikov interneta na temo državljanskih svoboščin in varstva podatkov. Sodelujemo z različnimi organizacijami za uh, zasebnost potrošnikov, za državljanske svoboščine. Eh, tako v ZDA, kot tudi z nevladnimi organizacijami po svetu. Prejšnji teden smo pripravili zelo zanimivo in pomembno konferenco v Varšavi na polskem. Naslov konference je bil Naši podatki, naša življenja. Gre za eh, varstvo podatkov v moderni dobi. Danes ste me prosili, da spregovorim o stališčih eh, civilne družbe v ZDA. Spregovoril bom o tem, kar smo dosegli kar še moramo doseči in na to vas bom pozval, da spremete nekatere specifične ukrepe. Naj začnem takole. Od 11. septembra naprej so vse organizacije na tem področju sodelovali za to, da bi zagotovile večjo odgovornost in nadzor eh, nad različnimi agencijami, ki eh, so nastale po eh, Patriot Actu po eh, vzpostaviti različnih sistemov za biometrično identifikacijo, po eh, pojavu različnih sistemov za spremljanje, za nadzor v ZDA. Nekaj uspehov smo že zabeležili, v enem pa smo se znašli pred nekaterimi ovirami. Nekatere določbe Patriot Acta eh, so bile spremenjene v skladu z našimi stališči. Druge določbe pa so bile razširjene v nasprotju z našimi stališči. Še posebej v povezavi s FISO smo bili zelo razočarani, da je vlada razširila tisto določbo, ki bi se naj osredotočila zgolj na nadzor eh, tujih agentov, vohunov v ZDA. Sedaj so to razširili na precej eh, širše področje zbiranja podatkov, širše, precej širše, kot je bilo prej. Ampak kljub, na kljub vsem eh, uspehom in neuspehom nas nič ni pripravilo na dokument, ki ga je gospod Snowden, Snowden razkril na začetku poletja. To je, bil, eh, to je bila odločba, ki jo je izdalo sodišče za tuji nadzor. Nanašalo se je na eh, podjetje Verizon, naj preda vse telefonske podatke za vse svoje uporabnike brez izjeme. sam učim eh, pravo z področja zasebnosti že 20 let in nikoli še nisem videl takšne odločbe. In glede na to, da je bila to tajna odločba, da ni bilo priložnosti eh, te odločbe spodbijati, jo argumentirati, eh, vse to je pomenilo, da je bila zadeva zelo zaskrbljujoča. leto predtem je bila na vrhovnem sodišču v ZDA eh, pripravljena sodba, eh, na podlagi katere smo argumentirali eh, neustavnost te odločbe. Naša um, pritožba je romala tako na vrhovno sodišče, tam so nas vprašali, uh, kakšni so naši argumenti. No, odločba mora imeti pravno podlago, še posebej, ko se nanaša na tako šir, široko zbiranje podatkov, eh, kot smo ga našli v tej eh, odložbi. Različni strokovnjaki, eh, profesori za zasebnostno pravo, za varnostno pravo so pripravili dokumente v podporo našem, našim argumentom. To zadevo je potrebno obravnavati, so dejali, ta odločba mora pasti. Poleg našega dela tudi drugi poskušajo zvišati eh, oziroma osveščati ljudi o to vrstnih ukrepih. Pred 11. septembrom 2001 si ne bi mogli predstavljati, da bo prišlo do takšnega nadzora, da bo vlada nadzirala celotni internetni promet v ZDA in da bodo vsi ti podatki na voljo NSA. Sam sem eh, pogledal eh, program današnjega eh, sestanka. Eh, potem pa sem ugotovil, da nam je New York Times ponudil nove informacije ta vikend. NSA lahko nadgradi eh, podatke, ki jih dobi s pomočjo eh, podatkov, ko so bančne kode, eh, varnostne informacije, eh, lokacijske informacije, GPS različni davčni podatki in tako dalje. Vse to smo izvedeli ta vikend. Takšni profili o, Evrop eh, o ameriških državljanih so kršitev akta o zasebnosti. In nova preiskava, poleg preiskave, ki že poteka, o e, FISI mora steči. Danes bi rad spregovoril o tem, e, o čemer želite, da spregovorim. Kaj lahko e, porečemo na temo ameriškega nadzora državljanov Evropske unije? Začel bi z nekaj preprostimi komentarji. Mislim, da morajo vse vlade ščititi varnost svojih državljanov in državljank. Mislim tudi, da imajo vse pravico, vso pravico, da poskušajo identificirati grožnje za, njihov, za njihove državljane. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. Vprašanje pa je seveda naslednje. Kako vlada kako demokratična vlada razlikuje med tistimi, ki so eh, prijatelji, zavezniki te države in tistimi, ki so dejanska grožnja. V konceptu FISE je bil namen eh, tega akta ustvariti nekakšno osnovo za eh, nadzor nad elektronskimi informacijami, zgolj osnovo. Danes smo, danes smo zelo oddaljeni od te premise. Zdi se, kot da, ko da smo načelo prava obrnili na glavo. NSA poskuša napačno tolmačiti se, izogibati, ignorirati, eh, bežati kakršnikolim eh, pravnim določbam oziroma organizacijam. Tisti, ki jih skrbi zasebnost, ki jih skrbi vprašanje državljanske svoboščine, eh, morajo posvetiti veliko pozornosti takšnim vprašanjem kaj lahko naredimo? Naj podam tri kratka priporočila. Vlade komunicirajo o zelo različnih temah. Komunicirajo zato, da bi spodbujale eh, trgovino in to v eh, prid domačih podjetij, domačih potrošnikov. Ampak vem, da govorimo v imenu eh, predstavnikov Eh, organizaciji potrošnikov v ZDA in v Evropi, ko danes pravim, da bi bilo zelo pametno, če bi tukaj v Evropi prekinili pogajanja o trgovini, dokler ne, bo zna, ne bodo znani rezultati preiskave o eh, nadzoru NSA. Vse kar bo doseženo eh, v pogajanjih o trgovini, ne bo na voljo eh, posameznikom. Posamezniki se ne bodo mogli zanašati na varstvo podatkov, eh, ki so ga deležni doma v domačih državah. Ne smete sprejemati novih trgovinskih sporazumov, če ne morete obenem zagotoviti ustreznega varstva podatkov. Podobno bi rad dejal še naslednje. pogledati bi si morali eh, trenutne okvire o eh, podatkih svih in podatkih PNR. Na obeh straneh Atlantika obstajajo interesi za vzpostavitev okvira, ki bi omogočal identifikacijo dejanskih grožen za varnost tako v ZDA kot tudi v Evropi. In sam nočem govoriti oziroma eh, izpodbijati tega. Ampak težava je ta, da ko vaši podatki romajo v ZDA, tam niso deležni varstva, eh, so, kakršnega so deležni ameriški državljani v sklopu akta o zasebnosti v ZDA. In zato obstajajo zgodovinski razlogi. Ko je bil ta akt sprejet leta 1974, si ljudje niso predstavljali, da bodo eh, obveščevalne službe eh, rutinirano zbirale podatke eh, državljanov posod. In zato v aktu o zasebnosti obstajajo jasna, jasne določbe o pravnem varstvu za ameriške državljane in državljanke. Ampak sedaj je minilo že skoraj, skoraj 40 let in v teh časih vaši finančni, finančni podatki, ehm, vaši eh, potovalni podatki, vse, kar je lahko digitalizirano, eh, roma v urade obveščevalnih agencij v ZDA. Morda je v nekaterih primerjih res eh, prav zbirati te podatke, ampak ne morem si predstavljati neke premise, ki dovoljuje zbiranje teh podatkov brez ustreznih varovalk za zasebnost, kakršne najdemo v aktu o zasebnosti. Ni treba, da smo uh, veliki podporniki zasebnosti, če želimo razumeti ta argument. Načelo vzajemnosti je nekaj, kar najdemo posod v mednarodnem pravu. In če v ZDA želijo uh, takšne varovalke uh, od držav Evropske unije, potem bi moralo veljati uh, tudi obratno. Želel sem povedati naslednje. Nujno je ustvariti mednarodni okvir za zaščito podatkov, za zaščito zasebnosti. Vem, da v uh, tem parlamentu, o tem pogosto govorite, tudi eh, komisarka Redingova o tem pogosto govori in to uh, že dolgo. Ratificirati bi morali tudi um, konvencijo o zasebnosti sveta Evrope. To bi bil pomemben korak naprej. Zavedamo pa se tudi, da si moramo pogledati tudi uh, mednarodni, uh, uh, mednarodno pogodbo o državljanskih pravicah. To pogodbo so ratificirale ZDA in številne druge uh, države. Pred kratkim pa so jo ratificirali tudi uh, komisari za varstvo podatkov na sestanku v Varševi. To je konec mojih komentarjev in začetek uokviranja varstva zasebnosti v moderni dobi. Te besede smo prvi zasledili v deklaraciji o človekovih pravicah eh, leta 1948. Tam je pisalo, v nikogar se ne smemo eh, umeševati nikomor ne smemo izpodbijati njegove eh, časti in zasebnosti. Te besede so danes prav tako pomembne, kot so bile pomembne leta 1948. Opisujejo skupno delo demokratičnih vlad, ki ščitijo zasebnost lastnih državljanov in državljank. Upam, da

Prvič sem tukaj in hvala za pomoč. V imenu Ameriške unije za državljanske svoboščine bi se rada zahvalila odboru za priložnost, da danes pregovorim tukaj na temo eh, vprašanj povezanih z množičnim nadzorom. ACLU je organizacija civilne družbe, imamo več kot 500 tisoč eh, članov, prizadevamo si za spoštovanje načel eh, svobode in enakosti, kot izhajajo iz prava in iz ustave ZDA. Danes naj bi govorili o dejstvih v povezavi eh, s škandalom o nadzoru. Govoriti bi morali o legalnosti, o obsegu in proporcionalnosti, sorazmernosti eh, takšnih sistemov nadzora. Danes bom govorila o zadnjih programih nadzora, ki jih v ACLU, EPIKU in drugih podobnih organizacijah, organizacijah obravnavamo. Govorila bom o ukrepih, ki smo jih eh, v zadnjem času sprejemali za to, da bi omejili izvajanje teh programov. Upam, da bom z opisom dela organizacij civilne družbe v ZDA pomagala in pripomogla temu odboru pri iskanju lastnih ukrepov. Zahvaljujoč Edwardu Snowdnu in nekaterim pogumnim novinarjem imamo sedaj pravo razpravo o množičnem nadzoru v ZDA. In to razpravo smo že dolgo čakali v zadnjih treh mesecih je postalo jasno, da NSA izvaja zelo široke, eh, včasih nelegalne ukrepe eh, nadzora komunikacij v ZDA in v svetu. Imamo Patriot Act, v skladu s katerim NSA zbira vse metapodatke vseh telefonskih klicev, Eh, iz in v ZDA. V skladu z členom 702 FISE NSA zbira vsebino elektronskih komunikacij po svetu in tega v preteklosti še nismo videli. To so seveda le določeni elementi tega sistema. Eh, ameriška DEA ima dostop Eh, do ogromne podatkovne baze ATT, baze, ki vsebuje podatke uh, zadnjih 30 let. Evropejci bi se morali zavedati, da ti množični sistemi nadzora ne bodo omejeni zgolj uh, na temo um, boja proti terorizmu in nacionalne varnosti. S takšnimi sistemi naj bi ščitili uh, finančne podatke, zavarovali uh, elektronsko pošto, telefonske klice in tako dalje. Raziskovalci so povedali, da je s tem, ko je NSA dobila dostop do tovrstnih podatkovnih baz, verjetno zmanjšala varnost uh, tovrstnih sistemov. Naj se posvetim podrobnostim. Najprej v zvezi z zbiranjem uh, vsebinskih podatkov v elektronskih komunikacijah. ACLU že uh, dolgo govori o uh, členu 702 FISE, ki obravnava uh, programe, kakršen je prizem. Ti programi so izjemno zaskrbljujoči zato, ker posamezniki nočejo množičnega zbiranja podatkov strani vlad. Takšne podatke je smiselno zbirati zgolj zelo ciljno in omejeno, kadar je to dobro argumentirano. V ZDA pravijo, da se osredotočajo zgolj na tujce, ampak ta argument ne drži vode. Prvič nismo eh, naivni, vsi eh, vse vlade, vse države izvajajo obveščevalne programe. Ampak pomembno je razlikovati med eh, nadzorom drugih vlad in množičnim, množičnim nadzorom vseh državljanov drugih vlad in držav. To, da obstaja možnost za, takšni, za takšen nadzor, še ne pomeni, da bi vlade to morale početi. Sedaj, ko je Edward Snowden uh, pokazal, kaj vse se dogaja, upamo, da bodo vlade ponudile nove omejitve za to vrstne sisteme. tudi ameriške se, komunikacije se zbirajo v sklopu teh eh, programov. Zbirajo se namreč vse komunikacije s tujci v drugih državah. Leta 2008 je ACLU skupaj z organizacijami, kakršna je EPIC, uložila eh, tožbo na temo ustavnosti takšne določbe. V sodbi Amnesty International eh, zoper uh, Clever uh, napadla um, oziroma združila številne aktiviste, organizacije, ki uh, sodelujejo s posamezniki zunaj ZDA, kolegi, uh, tujimi virami, žrtvami. Uh, tujimi viri, žrtvami različnih zločinov in sovraštva, sodelovali so različne organizacije, uh, ampak nažalost je eh, bila ta sodba ovržena februarja 2013, čež da eh, ne moremo dokazati, da je njihova komunikacija pod nadzorom. Sprašujemo se, če bi eh, se zgodilo kaj drugega, če bi Snowden prej razkril uh, informacije u NSA. Guardian je 5. junija razkril nadzor vseh telefonskih uh, klicev v in iz NSA, uh, eh, v in uh, iz Amerike. NSA ima praktično dostop do uh, telefonskih številk in telefonskih klicev vseh državljanov in državljank v ZDA. Imajo dostop do vseh podatkovnih baz vseh večjih eh, ameriških ponudnikov mobilnih storitev. Guardian je pisal o Verizonu in to, to nas je še posebej skrbelo, ker tudi mi uporab, uporabljamo storitve Eh, ki jih nudi Verizon. Zato smo eh, uložili tožbo ravno na to temo. Argumentirali smo jo tako, da krši prvi amandma in četrti amandma ustave. Četrti amandma ustave eh, naščiti pred nepravičnimi napadi. Ampak vlada je dejala, da gre zgolj za zbiranje metapodatkov, ne pa vsebine ampak na osnovi četrtega manjmaja je ta, to razlikovanje nepomembno. Četrti manjma se osredotoča zgolj na to, če gre za eh, neko razumno pričakovanje zasebnosti, načela zasebnosti. Tudi metapodatki eh, nam povedo ogromno, naprimer, če gre eh, za klic na kakšno linijo za pomoč. ACLU je uporabil tudi argument prvega eh, amandmaja, ki se osredotoča na svobodo govora in združevanja. Pomembno je, da imamo možnost eh, komunikacije brez umešavanja vlade redno sodelujemo eh, z žvižgači, z drugimi, ki bi radi razkrili eh, informacije o nezakonitem delovanju. In že dejstvo, da se to dogaja, je zaupno, zato smo tudi ta argument uporabili v eh, naši pritožbi. Sodelujemo z drugimi organizacijami pri pritiskanju na kongres, zato da bi na osnovi sekcije 215. razrešile vprašanje eh, sodelovanja s tujimi terorističnimi organizacijami. S tem bi umestili v program eh, varovalke, tako da ne bi nadzirali, eh, vsaj množično nadzirali vseh posameznikov. Hvala za priložnost za govor in pričakujem vprašanja. Um, the, Hvala lepa obema govornikoma. Mislim, da rutino že kar vsi dobro poznamo. Zdaj je na vrsti prvi krok vprašanj. Poročevalci oziroma poročevalec in eh, poročevalci v senci, potem eh, bo čas za odgovore strani govornikov in če bo dovolj časa še drugi krok vprašanj in odgovorov. Nekaj vas je že prosilo za besedo, ampak prosila bi vas, da ste kar se da kratki in drnati, da bo dovolj časa tudi za odgovore kolege. Gospod poročevalec, izvolite. Hvala lepa obema gostoma. Ja, vem, da smo imeli že dovolj teh zaslišanj, da vem, da je treba biti kratek. Eh, gospod Rotenberg, mislim, da bi vaš prispevek zelo dober. Eh, zaključili ste s členom 17 eh, mednarodne konvencije o civilnih in političnih, o državljanskih političnih pravicah. Govorili ste o SWIFT-u, TFTP in tako naprej. Za vse to uh, smo vam hvaležni, me je pa zanimalo tole, kakšne so ameriške izkušnje tu, e, kaj ti ta mednarodna e, konvencija zadeva zaščito za nas e, in v prvi vrsti me zanima, kako mislite, da bo kongres odločil ta teden glede te zakonodaje in kakšen je status te konvencije, kaj ti mi zdaj pripravljamo poročilo in vedeti moramo, dokolikšne mere nas ščiti ameriška zakonodaja, dokolikšne mere pa se moramo sami zaščititi, tako da potrebujemo neko ameriško analizo, da bomo vedeli, kje stojimo. E, glede priporočil za SWIFT, glede naših protitrgovinskih sporazumov in tako naprej. Dobro je, da podajamo ta priporočila, ampak e, bi lahko šli nekoliko bolj v globino morda glede tega, e, kam menite, da naj bi to šlo, v katero smer pri Swiftu in tako naprej. Kako menite, da bo to vendarle uspelo uh, se preliti tudi v ameriška zakonodajna razmišljanja in kako menite, da bo šla stvar naprej? Potem, kar zadeva direktivo, niste omenili povezave med tem in tem, kar počnemo mi pri tej preiskavi. Me zanima, če imate kakšno misel tudi s tem v zvezi in to je vprašanje tudi za vas, eh, gospa iz eh, SLU, ali imate tudi vi morda kakšno misel s tem v zvezi se strinjate, da najprej zberemo kar vse vprašanja? Ja? Dobro. Torej, poročevalci v senci. Gospod Fos, ELS. Ja. Tudi jaz bi se rad zahvalil obima govornikoma. Ja, tudi jaz bi se rad zahvalil obima govornikoma za ti dve zelo zanimivi izvajanje, tudi z perspektive ameriške strani. Imam pa par vprašanj še posebej glede priporočil gospoda Rotenberga in tu moram reči, da sem nekoliko zmeden, ker se slišimo. Bo šlo? Torej, nekoliko oklevam pri teh vaših eh, priporočilih. Zakaj? Zato, ker pri prostotrgovinskem sporazumu že menim, da lahko uporabimo ta prostotrgovinski sporazum že zato, da določimo standarde za varstvo podatkov, ne pa da rečemo, ja bomo počakali, da se stvari razjasnijo. Ne, ampak da smo bolj proaktivni in da rečemo takole, mi želimo, da se takšni standardi za varstvo podatkov uporabljajo znotraj tega sporazuma. Uh, kar zadeva dosedaj sklenjene sporozume za ZDA, se mi zdi, da imamo dve različni vrsti postopanja. Eno je tisti pravni vidik, kjer imamo pravne, eh, pravno veljavne sporazume, drugo pa je tisti nekoliko manj legalni del, ki, kar počne NSA. Torej, mislim, da je ključno, da tisto, kar je nelegalno, odpravimo. E, vprašanje v bistvu za oba. Če želimo vzpostaviti mednarodno, mednarodni sistem varstva podatkov, potem se moramo zavedati, da ne bo nujno naša raven tista, ki bo spoštovana posod po svetu in zanima me, kaj bo tisto izhodišče na globalni ravni, ali bo to bolj evropski ali bolj ameriški model ali ne vem, kitajski, ruski, kakršnekoli model oziroma raven zaščite. Ampak mislim, da si moramo biti na jasnem, da so razlike in eh, tu moramo vedeti, kakšne temelje, kakšne temelje načela veljajo na mednarodni ravni, kar zadeva varstvo podatkov in me zanima, katera so, če so. Sama sem poročevalka v senci za skupino Alde, ampak se bom iz oljudnosti eh, preskočila in bom zadnja na vrstu. Na vrsti. Eh, naslednji govornik gospod Albrecht v imenu zelenih. Hvala lepa za vaše prispevke in za vaš upogled v to problematiko. Prva zelo zanimiva misel, ki se mi je porodila, je, da vas vprašam, kaj vi menite, kaj bi se zgodilo, če bi tuje službe, zdaj iz ameriške perspektive, torej obveščevalne službe iz eh, tujih držav, vohunile na način, kot eh, to počne NSA v tem trenutku eh, s stvarmi kot so Yahoo in Google in tako naprej. Ali nam lahko poveste kaj več o tem, kako se dojema to v ZDA, kajti smo v dokaj čudni situaciji, kjer ni ravno veliko, oziroma kjer je veliko teh storitev, ki imajo izhodišče ali eh, sedež v ZDA in to je seveda nekoliko problematično za evropske uporabnike, ampak dejstvo je, da se v ZDA govori zgolj o pravicah ameriških državljanov. Razprava je nekako omejena na to in zanima me, ali je to možno kakorkoli preseči tudi eh, z vidika uporabe mednarodnih standardov. To je možno le, če uporabljamo mednarodne standarde, kaj ti zaenkrat ni nobene spodbude za ameriško vlado, da bi kakorkoli spremenila zakonodajo z področja varstva podatkov za državljane drugih držav, ne za državljane ameriške, eh, ZDA. Potem, kar zadeva poročila o transparentnosti in kar zadeva dostop do podatkov, ali morda ne bi bilo smisel, če bi tudi to nekako postavili na mednarodni ravni, da bi zagotovili dostop, da bi imeli nekakšen okvir, nekakšna pravila. No, tudi pri tem, morda celo na ravni OZN, zdi se mi, da je to vsekakor zanimiva zamisel. In eh, kar zadeva to mednarodno konvencijo o drugljanskih in političnih pravicah, me zanima, ali je prišlo do kakršnega koli premika, kar zadeva uveljavljanje letega v ZDA, ali pa ni nekakršnega premika na ravni vlade. Tudi kar zadeva mora biti nekršitve te mednarodne pogodbe. Hvala. Hvala v imenu EKR. Ni poročevalce v senci, ne vidim drugega, ki bi zastopal skupino EKR, tako da besedo dobi predstavnica GUE, gospa Ernst. Ja, hvala lepa. Najprej hvala, ker ste tu. To je prvo, kar želim povedati. Mislim, da nismo le mi tisti, ki trpimo zaradi tega, kar se dogaja, ampak tudi vi, tako da mislim, da je pomembno, da vzpostavimo zavezništvo eh, na obeh bregovih Atlantika. No, mislim, da je to vendarle nekako nekaj, kar zbuja upanje v situaciji, ki se morda zdi nekoliko brezupna, čeprav jaz menim, da ni. No, če vse skupaj takole pogledamo, vidimo, da je tisto, kar najbolj preprečuje resnično spremembo, kaj je torej tisto, kar vi vidite kot ključno oviro in tudi kot uh, ključno navezno točko, da lahko začnemo z delom, da se bo kaj eh, spremenilo. Kaj ti bojim se, da bomo govorili o tisoč zadevah in nič se ne bo spremenilo in zanima me, kje je tisto bistvo vsega. Govorimo o mednarodnem pravnem okviru, mednarodnih standardih, ampak preden pridemo do vsega tega, mislim, da moramo začeti nekje druge. Moramo začeti s tem, da se na nek drugačen način spoštujemo drug drugega in da se zavedamo, ja, dobro, je pač nujno to storiti. In mislim, da se mora zgoditi kaj še pred eh, temi mednarodnimi pravili. Drugo pa je ta prostotrgovinski sporozum. Vi ste dejali, gospod Rotenberg, kako zelo pomembno je, da se takšne sporozume uporabi tudi za to vrtna pogajanja. Jaz se strinjam, ampak nam lahko poveste kaj več temu zvezi, kajti številni tu v tej dvorani menimo, ja, dobro, bomo pač uporabili ta prostorovinski sporazum, da se bomo ustrezno izpogajali tudi, kar zadeva varstvo podatkov, ampak vi ste podali drugačen predlog, če lahko morda to nekoliko bolj utemeljite. No in še zadnja zadeva. Če gre za. Vohunjenje nad uh, ameriškimi oziroma za ameriškimi državljani, me zanima, kje je tu pravna podlaga. To je podobno kot eh, pri nas vprašanje prostega gibanja. Kakšne so reakcije? Kaj ti konec koncev? Nismo samo evropejci tisti, za katerimi se bohuni, ampak eh, so tudi američani tisti, tako da je to naš skupen problem. Hvala lepa. Zdaj pa bi tudi jaz zastavila nekaj vprašanj v imenu skupine Alde. zelo hitro telegrafsko, ker imam kar nekaj teh vprašanj. Kot prvo me zanima, kakšno je vaše stališče glede učinkovitosti foje kot eh, nekakšne protivteži. To se mi zdi bistveno bolj učinkovito kot pa evropska uredba o preglednosti. Ampak seveda so tu določene omejitve. Potem vsi ti programi, temeljijo na želji po varnosti. Vsi si želimo varnost, seveda, kot pravi gospod Stoltenberg. Ampak kakšen dokaz imamo, da to dejansko izboljšuje raven varnosti? Imamo kakšen eh, dokaz o tem, da to dejansko izboljšuje našo varnost? Je kakšen koli način za preverjanje, ali ti mehanizmi delujejo? In seveda tudi nasprotno, ali imamo kakšen koli dokaz eh, za to, da se morda uh, vsi ti podatki in rezultati tega vohunjenja uporabljajo za druge namene, ki niso ravni, ravno povezani z varnostjo. Naš občutek je, da je temu točno tako. Potem, ali ne obstaja kak drug pravni inštrument, Mark Rotenberg je o tem že govoril, e, drugi inštrumenti, kako priti do teh e, informacij. Imamo številne inštrumente za medsebojno pravno pomoč. Zakaj nas američani preprosto ne prosijo za podatke, namesto da e, kar tako rovarijo po naših bazah podatkov? potem eh, glede vaših eh, zaveznikov, vedno moram reči, da me zelo eh, zabava vedno, ko ameriške organizacije govorijo o zaveznikih. Kdo so vaši sogovorniki v Evropi? Vedno sem si nekako eh, želela, da bi nastala nekakšna evropska unija, neko evropsko zavezništvo za državljanske pravice. Kdo so še vaši zavezniki? Ne vem, Brazilci tudi niso bili najbolj zadovoljni, da so ZDA vohunile za telefonskimi pogovori njihovega predsednika. To je torej bil prvi krok vprašan. Prosim, če lahko zdaj odgovorite na ta prvi krok vprašan, potem pa še drugi krok. Pet prošen za besedo že imam zabeleženih, ampak najprej bi prosila naše govornike, naše goste, da odgovorijo na vprašanje. Naprej Mark. Hvala lepa, bom skušal biti kar se da kratek in eh, se bom poskušal ne ponavljati. Uh, Eh, vprašali ste kar nekaj dobrih eh, vprašanj v smislu rezultatov v ZDA. Čeprav se je ameriška vlada pripravljena danes zaradi velikih političnih eh, navskriži, kar postaviti je pad pozicijo, pa je, moram da reči, kar zadeva ta program NSA, kar veliko soglasje okrog eh, tega, da je preprosto potrebno prenehati z financiranjem eh, programa za zbirne podatke o telefonskih eh, klicih. To je bilo veliko presenečenje, samo pet glasov je zmanjkalo pri tem predlogu, ampak mislim, da to kaže na to, kaže, da je neko upanje, da bo prišlo do sprememb. Predsednik je napovedal spremembe, kongres ima več zaslišanj, nevladne organizacije delajo, akademska sfera dela, ampak tole je problem. Če bodo te spremembe potekale po tem istem kurzu, po katerem zdaj potekajo, to ne bo imelo nobenega vpliva na, na EU. To morate razumeti. Razumeti morate, da je nasprotovanje v ZDA temu nadzoru in mora biti ne spremembe, ki bodo iz tega išle. Iz nekaj, kar bo morda rešilo problem nadzora v ZDA. Malo verjetno pa je, da bo to rešilo problem nadzora izven ZDA. E, par drugih vprašanj, e, vi gospod preševalec in gospod Vos, glede mojih e, predlogov priporočili, ali je to res e, smislo in razumno glede tega, kakšen bi bil rezultat, če bi recimo zamrznili pogajanja o prostorkovničnem sporazumu, dokler ne rešimo tega vprašanja varstva zasebnosti. Tu mislim, da je način, kako priti do konkretnih rezultatov, če bodo zahteve razumne in če eh, bodo te zahteve podane z namenom doseganja izboljšanja na področju varstva eh, zasebnosti in tudi na področju trgovine. Pomembno je, da od ameriškega kongresa zahtevate takšne spremembe zakona o zasebnosti, eh, ki bodo vključevale tudi v zakonu določene varovalke za evropske državljane. In če bodo naše agencije zbirale te podatke, ki ni nujno, da jih zbirajo, ampak menijo, da je to pomembno, potem imate vi eh, jamstvo, da obstaja pravna zaščita, eh, ne samo nek eh, gentlemanski sporazum, ampak da gre dejansko za zakonodajno določbo, ki varuje zasebnost vaših državljanov. To je pomemben, radikalen predlog, zato menim, da ga je tudi treba narediti. Prav tako ste govorili o pomembnih spremembah, ki se zdaj odvijajo glede eh, direktive o podatkih, o, eh, glede splošnih smernic varstva podatkov. Gospod Albert in njegovi kolegi se ukvarjajo s tem. Tudi mi smo eh, zahtevali, da se eh, izboljša predlog predsednika, kar zadeva zakonodajni okvir za zaščito podatkov posameznikov, ampak to zaenkrat še ni pravno veljaven dokument in ne zagotavlja zaščite za ameriške potrošnike. Če bi več pritiska uspeli izvajati, da bi dejansko tudi uveljavili eh, oziroma uzakonili eh, ta mm, seznam pravic potrošnikov, potem mislim, da bi od tega imeli veliko vsi, tudi evropski potrošniki. Potem gospod Vos sprašuje tudi o pravnih problemih, kako se torej soočamo s situacijami, ko imamo nek eh, pravno veljaven sporazum. In jasno tu je, da se morate predvsem ukvarjati z uveljavljanjem eh, sporazuma. Ko imate nek eh, aranžma glede tako imenovanega varnega pristana, to ni nič slabega, treba pa se vprašati, ali se takšen dogovor dejansko v praksi tudi izvaja, kajti če ne, potem pravna jamstva, ki mislite, da jih imate, v bistvu niso zaživela. Tako da mislim, da je pomembno, da se glede teh vprašanj uh, zadev lotevate na način, da bo ureditev tudi zaživela. Gospod Albrecht je tudi eh, spraševal po vprašanju transparentnosti podatkov. Mi se tu zelo trudimo. Uh, ključen način zagotavljanja zasebnosti je to, da se ljudem daje upogled v podatke, ki jih nekdo zbira o njih najboljši način, kako nadzirati neko organizacijo, je, da se zagotovi, da nekega dne lahko kdorkoli pride in reče, tvrdan, jaz bi pa rad vedel, kaj imate o meni, eh, kje ste to dobili in kako to uporabljate. In transparentna, dostojanstvena organizacija bo imela pameten odgovor, ko se bo to zgodilo, ampak menim, da večina organizacij, zasebnih ali javnih, ne bo ravno dosega najboljših ocen tukaj. Gospa Ernst prav sprašuje, kako rešiti te probleme. Sam skušam, kolikor se le da, podati konkretna priporočila. Vidim spremembe v eh, tem zakonu o zasebnosti, kot, eh, o da vidim to kot konkretne spremembe. Prav tako potem eh, listina o pravicah potrošnikov se mi tudi zdi prava smer, pa tako Eh, okvir za varstvo podatkov oziroma varstvo osebnosti. Kaj mi počnemo? Mi obravnavamo to tajno sodišče, eh, potem eh, sodišče, ki obravnava nadzor nad telefonskimi komunikacijami in sestavljamo se s predsednikom in z njegovimi predstavniki. Zdaj smo končno dobili možnost javne objave ključnih pravosodnih mnen, prav tako smo dobili dostop do podatkov, ki prej niso bili dostopni o uporabi javnih eh, organov. Prav tako je zdaj kar nekaj pritiska v smeri ustanovitve ombudsmana, ki bi zagovarjal interese javnosti pred sodiščem v takšnih primerih. Tako da veliko se zdaj dogaja, da bi izboljšali odgovornost in eh, nadzor. Vse to torej teče naprej, ampak še enkrat to ne bo nujno spremenilo stvari tu v Evropi. No in še na zadnje. Eh, Sofija je spraševala o še nečem, kar je za nas zelo pomembno in sicer uh, eh, foja, e torej uh, zakon o svobodi informiranja. Ko govorimo o informacijski družbi, to je tista druga plat medalje, mi obravnavamo številne vprašanja v zvezi z ravnanjem vlade v tem kontekstu in pripričal sem, da je pritisk, ki ga je vršil gospod Snowden, zagotovil bolj transparentno delovanje agencij, več podatkov se eh, zdaj objavlja in mislim, da moramo s pritiskom še nadaljevati, kajti konec koncev gre tu za dejavnost eh, vlade in mi, ljudstvo, imamo pravico vedeti, kaj vlada počne. Hvala lepa. Ja, zanimivo, da omenjate, da bi dostojna in transparentna organizacija povedala ljudem, kakšne podatke zbira o ljudeh. To me spominja na to, ko sem eh, vprašala ameriško vlado, kakšne podatke imajo o meni in mi niso ravno bili pripravljeni povedati, eh, kaj imajo o meni. Gospod Krump. Hvala lepa, še par komentarjev, pa bom se skušala ne ponavljati eh, in tudi ne ponavljati tega, kar je gospod Rotmer že povedal. Eno vprašanje je bilo, kaj bi se zgodilo, če bi eh, druge države eh, imele internetna podjetja na svojem ozemlju in bi potem njihove agencije nadzirale, tako kot TNSA nadzira Facebook in Yahoo in ne vem kaj. In ljudje bi bili seveda ogorčeni, američani bi bili ogorčeni. No in če je karkoli se pokazalo pri teh razkritih, je to, da če je kakšna napaka, je napaka ta, da je neka država tako zelo odvisna od internetne infrastrukture druge države in NSA skrbi, da se bo to zdaj spremenilo in da se bodo njene sposobnosti in možnosti nadzora zmanjšale. Glede pregledov, pregled, transparentnosti, to je kar v redu, ampak bojim se, da bo to nekako premalo, prepozni in ta transparentnost ne bo ravno pomenljiva. Poglejmo si odloko Verizonu. Verizon bo morda dobil, ne vem, peščico nekih odlokov strani. Eh, sodišča za nadzor nad tujimi obveščevalnimi službami in eh, ne vem, to pomeni ne 12, 6 takih eh, odlokov. Če hočete kaj ključnega, da se zgodi, bi potrebovali na stotine milijonov takšnih odlokov, ker gre za stotine milijonov ljudi, ki jih nadzirajo. Še ena zadeva, zakaj sem skeptična glede tega poročila o transparentnosti, je, pa kje, kje, kje smo bili ali ste bili vsi vsa ta leta nekateri eh, internetni. Eh, ponudniki storitev Yahoo, Facebook so bili celo boljši kot telekomunikacijska podjetja. Sama sem se leta in leta borila za to, da bi eh, telekomunikacijska podjetja američanom dala odgovor na temeljno vprašanje, kako dolgo se hranijo posamezni podatki o njih. Naprimer, kako dolgo telekomunikacijska podjetja hranijo SMS-e, kako dolgo hranijo podatke o tem, kdo je klical naročnike in koga so oni klicali. No in končno sem dobila takšno odložbo v majhnem mestu v Severni Karolini eh, in ti so na podlagi nekega lokalnega odloka eh, odločili, da moramo na eni strani dobiti eh, informacijo o tem, kako dolgo telekomunikacijska podjetja zbirajo oziroma hranijo takšne eh, podatke. In leta in leta pač se to ni zgodilo in veseli me, da se je zdaj dogodil nek premik v smer transparentnosti. Mislim, da to bolj motivira skrb za eh, poslovne interese in da ljudje menijo, da eh, je njihova zasebnost v nevarnosti v tujini bolj problematična kot to eh, karkoli drugega. Tako da ja, foja je lahko koristno orodje, ne igrača, kot se je govornici zareklo, ampak vsekakor mislim, da je pomembno, koliko smo se naučili iz zgodbe Edwarda Snowdena v zadnjih šestih mesecih. To je, mislim, da res revolucionariziralo naš pogled na nadzor v ZDA in ACLU in eh, EPIC in eh, ostali, ostale organizacije so vse uložile zahteve za podatke o tem, kakšni natančno organi so to. In eh, težko je bilo dobiti dostop do vseh teh informacij, ampak vse to kaže na pomen tega drugega dela zaslišanja, ki bo danes potekalo. Če se odzoveš na to, kar je dejal gospod Rotenberg, strinjam se, da je malo verjetno, da bo delo neke nacionalne organizacije za državljanske pravice v ZDA izboljšalo uh, razmere na področju človekovih in državljanskih pravic v tujih državljanov. Ampak to je tudi zaradi omejitve orodij, ki so na voljo, kajti ameriško pravo je predvsem usmerjeno v zaščito ameriških državljanov, delati moramo s tem, kar imamo in z tega vidika prav veliko nimamo. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na drugi krok vprašanj. Pet prošen za besedo že imam. Morda vas lahko prosim, da ko boste odgovarjali na ta drugi krok vprašanj, da se vrnete k temu, kar sem sama dejala glede eh, morebitnih dokazov o mm, tem, ali je to izboljšalo varnost ali pa gre zgolj za zlorabo eh, podatkov. Še kdo poleg omenjenih želi besedo? Ne, Dobro, potem gospa Morva kot prva. Köszönöm szépen, magyar. Hvala lepa. Rada bi zastavila svoje vprašanje o mačarščini, kajti zdi se, da torej gre za nekakšno konkurenčno tekmo ZDA ko smo imeli predstavitev glede kršitev pravic na mačarskem, je bilo veliko več eh, ljudi na vzočih na tej predstavitvi. In sedaj sem presenečena, da je tako malo ljudi tukaj v dvorani, ko smo imeli predstavitev gospoda Tavareša, ni bilo praznih sedežev. No, danes pa niti gospoda Tavareša ni, čeprav je velik borec za svobodo, vsaj misli tako. Moje vprašanje kaj mislite, zakaj je takšno pomankanje zanimanja, ko gre za kršitev zakonov in ko gre za te nezakonite dejavnosti, za katere so odgovorne ZDA. Ali gre tukaj za slovešč scenarij 1984, torej kaj stoji za tem množičnem zbiranju podatkov, zakaj američani zbirajo podatke evropejcev in svojih lastnih državljanov. To, kar nam govorijo, je seveda laž, da te podatke potrebujejo v boju proti terorizmu. Vsak, ki normalno razmišlja, ve, da je to laž, sicer ne bi prisluškovali predsednici Brazilije ali ne bi prisluškovali potem tudi pogovorom Združenih narodov pa ne bi potem razkrivali bančnih tajnosti in tako dalje. Če bi resnično šlo za terorizem, potem bi ustavili vojne, ki dejansko prispevajo k terorizmu. Torej, po vašem mnenju, kakšen je namen zbiranja teh podatkov? K zakaj želijo te podatke uporabljati? In naslednje in zadnje vprašanje. kar nekaj nevladnih organizacij in eh, tudi vaša ACLU, ali boste zaščitili gospoda Snowdna? In potem četrto vprašanje, kdo bo zaščitil pravice in interese gospoda Snowdna v ZDA in v Evropi? Gospa Cipel, dve minuti. Hvala lepa. Skušala bom biti kratka zadovoljna sem, da ameriška civilna družba govori, da je razprava o zbiranju podatkov, da gre to predaleč tudi po 11. septembru in ko govorite o pomankanju zaščite nad podatki in odoru zasebnost. Moje vprašanje pa je, če sedaj govorite o nekaterih odzivih vlad, ki so morda priklicali nekatere ukrepe, vsaj kar se državljanov zdaj daje tiče, ali je to nekaj, kar se dogaja zato, ker vlada priznava, da so morda šli res predaleč, ali pa je to samo najava, koliko lahko to govorite, o tem, da zaključijo z razpravo. Potem pa, ali imate vi morda kakšno zamisel? kako bi lahko vodili razpravo med Evropsko unijo in ZDA. Strinjam se z Markom Rotenbergom, če bomo nadrevali tako kot prej pogajanjih med Evropo in ZDA, to ne bo dobro, potem se nič ne bo spremenilo. Če sem vas prav razumela, da državljani v ZDA so zadovoljni če bodo ustavili nadzor nad lastnim prebivalstvom. Nimajo pa težav, če se nadzorujejo prebivalci EU. Kaj lahko torej storimo mi, da bomo razpravljali tudi o tem? Strinjam pa se s tem, kar je dejal gospod Rotenberg. Edina priložnost je, da ostavimo te sporozume, kaj ti ne gre samo za interes Evrope, gre tudi za interes ZDA. Če pa imate še kakšno zamisel, kako lahko podbudimo k razpravi tako nevladne organizacije Evropi kot ZDA, bi bilo to veliko pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brons. Hvala lepa. Kako NSA pridobi informacije iz teh množičnih podatkov? Ne dvomim v dejstva, vendar pa ali prepoznavajo seznam oseb in organizacij in potem pridobijo podatke od tega, ali potem čisto poljubno se gledajo te podatke. To mora biti zelo veliko ljudi, sodelavcev, ki delajo na tem. Koliko ameriški državljani so prikrajšani eh, zaradi eh, ne političnih stikov eh, z nekaterimi ljudmi, ki so jih nadzorovali na sam. Verjetno se torej ne bi želeli, da bi imeli kakšne neprijetne informacije, ki jih zbirajo. In potem, ko zbirajo te podatke, samo zbirajo, te podatke ali potem sprožijo tudi ukrepe, tudi pravne, če je to potrebno. In kako se skupaj napreduje v ZDA, kdo želi še več nadzora, v katerem interesu je to, kateri lobby so tisti, ki to podpira in kdo eh, zavira eh, interese, da bi sedaj se izognili v dobro zaupnost. In ali se kdaj podatki tudi prenašajo v tretje države. Gospod Biden je prejšnji teden povedal nekaj zanimivega. Dejal je, da je težava nadzora ne samo v uporabi, kot sem dejal sam, vendar pa, da gre za učinek eh, tega, da vemo, da prihaja do nadzora in bi lahko to imelo za posledico to, da bi inhibirali aktivizem in ali da bi, na primer, tudi državljani si ne ogledovali več internetnih strani. Morda je to tisto skrito sporočilo. In če sem gospoda Rotenberga prav razumel, varnostne službe ne menijo, da jih zavezujejo Eh, zakone zasebnosti, tako kot nas. Seveda pa potem, če tako mislite, potem boste storili vse, da boste eh, dobili in tudi, če spremenimo pravni kvir, ne bo to mero veliko učinka. In potem, kar se tiče držbe tukaj, na kratko, pripričan sem, če bi sestanek danes 24. in četrtek bil uh, eh, priren samo enem dnevu, bilo več ljudi. Hvala lepa. Um not in, in charge of that. No, žal mi je, tukaj ne morem pomagati, nisem pristojna za to. Mislim, da se stanko dovolj. Gospod Weidenholzer. Dankeschön. Äh, Hvala lepa. Rad bi se zahvalil za te izčrpne informacije in za to, da ste nas opozorili na to, da očitno v ZDA razprave so obrodile plodove in da je vse kaj spremenilo in seveda bomo zdaj pod, v teh razmerah doživeli izboljšanje v ZDA, ne pa v Evropi. Zanima me, kar se tiče sodelovanja med ZDA in Evropo, ali menite, da mora biti bolj krepeno, tako parlamentarno kot med eh, civilno družbo? In potem vprašanje, kako nas obravnavajo v ZDA ali nas proh obravnavajo in kaj moramo storiti, da bomo predmet razprave. In mislim pa, da moramo narediti korake, ki bodo bolj spektakularni kot eh, zaenkrat. Če bomo mislili, da se bo tako in tako enkrat vse uredilo, potem mislim, da nam ne bo uspelo. To nisem več pripričan. Hvala, da ste bili kratki. In sedaj še gospod Latvor. Hvala lepa, predsedoča. Naj se tudi sama zahvalim Marko in Catherine za njeno pomoč. ACL in EPIK nam zelo pomagata. In mislim, da bi bilo smešno, če bi se kar če bi kar prekinili odnose med Evropsko unijo in ZDA, kajti imamo zelo veliko skupnih interesov. Ne gre za to, da se Evropa spopade z ZDA, gre za državljane proti državi. Tako kot tudi v drugih primerih tistih, ki zbirajo podatke. Moramo torej najti način mm, inteligentnega pritiska na vlade in na podjetja. Seveda ne gre samo za NSA kot eh, želim pozivati v zadnjih treh mesecih, gre tudi za britansko službo. GCHQ in seveda tudi francosko. Torej, imamo tudi notranje evropske države, kar se tiče tega, kar se tiče obveščevalnih služb. Seveda bo to eh, težko izvesti, torej ta izvajati pritisk pa ne narediti medvedje sluge sami sebi. In mislim, da smo naredili že veliko stvari, ki so šle v to smer, da smo torej vsi naredili medvedje sluge, moramo pa sedaj spremeniti svoje darovanje in najti eh, modro pot, kako torej doseči in pritisniti na podjetja. Tudi tako, da prepričamo kongres. Sofija Intfeld in sama imava izkušnje um, s predsednico Bora za obveščevanje službe, ki je tujci pač ne zanimajo kaj preveč in tudi ne žrtve mučenja in um, izročitev. Tako da tukaj mislim, da ne bomo veliko dosegli, ampak dobro, mislim, da moramo združiti moči tukaj, sicer rešitve ne vidim. Mark govorili ste o tem, da je potrebno dobiti zagotovila glede zasebnosti za Evropejce, vendar pa to američanom morda ne bo pomagalo v tem okolju NSA. Ta zakon o zasebnosti tudi ni bil dober za američane, ne? Prav, to so bila vprašanja. Tako sedaj pa obratni vrstni red. Morda bom dal najprej besedo gospe Krump. Kar nekaj vprašanj. Nekatera bom prepustila Marko. Vprašanje je snodno. In kaj, če se sploh kaj pripravlja, glede tega, da bi mu pomagali. Seveda, zelo smo hvaležni za njegov prispevek, da se dajavnost ve, kaj se dogaja, da pozna te programe in da če bo potrebno, bomo pripravili obrambo, če bo ta potrebna, če bo prišlo do tega vzida. Kar nekaj vprašanj je bilo, kako NSA pridobiva različne tipe podatkov. To je odvisno od programa do programa. Nekateri programi vključujejo množično zbiranje podatkov, ki, ne, ki jih potem ne klasificirajo. Potem imamo nekatere druge ki so različne od države do države, tako da je težko dati globalni odgovor. Vendar pa upamo, da bomo, ko bo Snowden odkril še več podatkov, lahko zagotovili, da bo vedno več ljudi v administraciji začelo govoriti o tem in morda tudi ne samo o teh dokumentih in bomo dobili več informacij. Potem vprašanje nadzora in učinka, ki ga nadzor ima torej, kar se tiče uporaba zakonskih okvirov NSA in tega, da se ljudje bojijo, da ne bodo spregovorili in razkrili svojih informacij organizacijam kot je ACLU, ker se bojijo vlade. Naj pa omenim tudi, da govorim z veliko novinarjem v imenu organizacije ACLU in v zadnjih mesecih se nisem prej se nisem nikoli srečevala s toliko novinarji, sedaj v zadnjih mesecih pa in vidimo, kako poročajo o temah, ki so povezane z NSA. To se je začelo že pred razkritjem Snowdna, ko je postalo jasno, da so nekatere poslance Evropskega parlamenta nadzorovali elektronske komunikacije, ona pa seveda potem se tudi zaveda, da če bo bolj postrojen postren nadzor teh programov, lahko to vodilo tudi do bolj postrojenega nadzora nad njihovimi življenji. Tako da imamo seveda potem omenjeno število novinarjev, ki imajo dostop do vseh teh informacij in ki imajo zadostno institucionalno podporo. To je lahko zelo težavno. Potem dokazi o zlorabah, mislim, da je to predvsej pereče vprašanje, kaj ti nevladne organizacije, pa kosto nimamo podatkov, vidite, kako so za podatki uporabljali. Administracija včasih ponuja dokaze, ki so nekakšne anekdote in potem pač povedo, da je to bilo ključnega pomena za pridržanje nekega terorista. In potem lahko tudi izvemo, da bi te podatke takoliko dobili iz drugih verov ali pa so eh, odgovori dvomni. Mi smo zelo odvisni od poslancev v kongresu, ki imajo dostop do podatkov, ki jih javnost nima in ki so sprožali vprašanja o etičnosti nekaterih teh programov, še prav posebno v tem zmnožnem zbiranju eh, podatkov. In če pomislimo, na sorazmernost, ko gre za zbiranje eh, telefonskih podatkov, potem so pravzaprav vsi ciljni. In tukaj bom končal, zdaj predajam besedo Marko. Uh, Kar se tiče gospoda Snowdna. Naj povem, da je Radek, ki bo sodeloval na naslednjem omizju, prebral tudi izjavo gospoda Snovna, povedal, da eh, je to zelo pomembno in to bomo potem tudi slišali, kaj bo povedal. In potem, zakaj se zbirajo podatki, gospod Morvaj? Naj povem, podatki, ki se zbirajo javno, prispevajo k javnemu zavedanju in to je čudovito. Podatki, ki se zbirajo tajno, se uporabljajo za nadzor in izvajanje premoči. In zato moderne demokratične vlade tako skrbi to skrivno zbiranje podatkov. Gre torej za nadzor in moč. Gospa Zipo, zakaj se stvari spreminjajo v ZDA? To ste spraševali, del odgovora je, da torej imamo pravo javno razpravo. Del odgovora pa je tudi ta, da Bela hiša je prisluhnila tudi voditeljem v Evropi. In seveda slišali so pomisleke vlad glede prestrezanja sporočil diplomatov, pogajalcev, glede trgovinskih sporazumov in drugih vladnih uslužbencev. Mislim, da je to šlo prek vsake meje. In mislim, da vlade mislijo, da ne bi smeli iti prek določenih meja. In zato so se morda odzvali gospod Brons, je zato nekaj arrogantnih vprašanj. E, kaj točno počne NSA? Ja, saj to hočemo ugotoviti. Moja organizacija epic.org ima veliko virov, e, organizacija gatherinacelu.org tudi. Imamo e, tudi niso konferenc, ki smo jih organizirali, tako da bi dobili celovito sliko. Meni se zdi, da ni šlo samo za ta narok, ki je bil tako pomemben, temveč tudi eh, narok sodišča, ki je eh, govoril o tem, kako deluje zbiranje podatkov drugih obveščevalnih služb. In mislim, da je to zelo pomembno. In potem tudi eh, kršitev ustavnega prava, ki je zelo pomembna. Gospod Weinholzer, kako nas obravnavajo v ZDA. Mislim, da ameriška javnost še vedno ne razmišlja o globalni dimenziji eh, nadzora NSA. Predsednica Brazilije se je odločila, da se ne bo sestala z Obamo in govorila o tem vprašanju. Mm, nasprotnik Merkel v nemških volitvah je tudi govoril o tem, vendar pa večina se tega še ne zaveda in zato mislim, da bo potrebno o tem govoriti še več. Gospa Latford kot vedno ste bili zelo praktični. Eh, Previdni moramo biti glede teh političnih bojev. Ne smemo se odreči dragocenim stvarim, to spoštujem. Vendar pa, nedavno smo pisali o odnosih ZDA Nemčija, glede teh pomislekov tudi, ki so bili izrečeni in na svojem dopisu sem zapisal preprosto to. Prijatelji ne vhunijo za prijatelji. obstaja razlika med preiskavo tistih, ki so grožnja vašemu narodu in ali pa rutinskemu zbiranju podatkov o vaših prijateljih in kolegih. In mislim, da, je, da so ZDA šle preko te meje. Thank you very much, Hvala lepa. Torej, mislim, da so dali, da um, bohunite samo za tistimi, ki so potencijalna grožnja. Jaz mislim, da nisem potencijalna grožnja. Hvala lepa za vaše prispevke. Naš odbor bo ostal v stikih z vami in če bomo imeli še kakšno vprašanje, vam jih bomo seveda zastavili. Hvala lepa obema. Preden prejdemo na naslednje omizje, pa naj spostavim odboru, da so organi ZDA bili povabljeni, da naj podajo dokaze odborom, pa so to odklonili. Dobili smo kar nekaj dopisov, kjer so zapisali, citiram, obžalujemo, da ne moremo ponuditi dobenih spodbud za uradno sodelovanje ZDA. Tudi na prejšnjem sestanku smo povabili nizozemske oblasti, ki so prav tako odklonile, pa tudi Združenega kraljestva na naslednje sestanke, pa še čakamo na odgovor. Tako da, če želi kdo kritizirati sestavo in ravnoteženost teh predstavitev, morate vedeti, da smo vse strani povabili, so pa odklonili. Gospa Morvaj, postopkovno vprašanje. Da, rada bi kopije dopisov to bi bilo dobro, kajti morda bi to potem lahko razdelili naprej našim voljivcem. Da, sekretariat lahko to razdeli, mislim, da ne gre za tajne podatke. Prav, hvala lepa. Sedaj pa naslednje omizje. Prosim, če se usedete tukaj za podium gre pa za dejavnosti žvižgačev na področju nadzora in potem tudi za njihovo eh, pravno zaščito. Njihova vloga je ključnega pomena, če želimo, če pravni okvir glede transparentnosti ne deluje dobro. Najprej tri pričanja Thomas Drake, nekdani eh, višji izvršni direktor NSA. Potem bomo imeli videokonferenco in bomo poslušali gospoda Vibeja, ki je nekdani višji analist NSA, torej iz Washingtona ga bomo poslušali. Potem na koncu pa še Annie Mecken, upam, da sem to prav izgovorila, ki je nekdanja eh, obveščevalna agentka MI5. Prosim, če se usedete tu spredaj. Thank you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 gospod Drake. Vi začnete, prosim, 15 minut. Hvala lepa Evropskemu parlamentu in odboru Libe za to, da ste me povabili, da lahko spregovorim na tej predstavitvi in izzivu, s katerim se vsi soočate, kar se tiče nadzornih programov NSA in vpliva na vaše države članice, pa tudi na zasebnost državljanov v moji državi in v vaših. Ključno vprašanje vašega odbora je, da seveda je potrebno sodelovati z obveščevalnimi službami drugih držav in da ste sedaj gotovili, da vohunijo za vami pod, v interesu zaščite svojega lastnega naroda. To je seveda zelo privlačen izgovor, še prav posebno, če se to izvaja tajno izven javne razprave. Samo trenutek. Poslanci prosijo, če ste nekoliko počasnejši, kajti sicer bo težko tolmačiti. proti koncu hladne vojne sem eh, bil eh, tudi kriptolog in sem letel na letalih, eh, ko smo vohunili moja, moj cilj prav vzhodna Nemčija. In seveda, to je bila potroška želja, da smo želeli vedeti vse. Tak je bil operativni model, vendar pa nikoli si nisem predstavljal, da bodo ZDA uporabile pravila štazi za nadzorne programe svoje države in da bodo svoje državljane pravzaprav spremenile v eh, virtualne žrtve, pa tudi milijone državljanov po vsem svetu. Ali si resnično želimo, da bomo nadzorovani strani tajnega državnega aparata. Tako potem vsi zakoni, ki ščitijo zasebnost, izgubijo pomen. To je um, neprijetna resnica. In potem je upravičilo za nadzor to, da morajo varovati svoje državljane. Tako zbirajo množične podatke samo zato, da bi izboljšali naše življenje. Žal, ta nadzorni režim sedaj prerašča okvire, je postal globalni sistem. In ne gre samo za pregon terorizma in zločinov in mednarodnega kriminala. Vaš odbor se sooča z izzivom, da se mora spopasti s temno državo, s tajnim aparatom, ko mora zagotoviti, da bo ta spravljena pod nadzor. Sedaj ni več zaupanja med eh, državami in narodi in se tudi onemogoča ustrezna trgovina. Te izjemne okoliščine lahko potem vodijo do tega, da sredstvo upravičuje cilje in da se lahko počne vse, svojimi državljani in z drugimi in gremo prek realnih grožen in ne sledimo tistim, ki bi lahko bile grožne. Včasih pa spostavljamo potem grožne javno, zato da bi dobili dostop do vseh podatkov iz ozadja. Ko so nacionalne tajne službe pripravljene kompromitirati eh, protokole in storitve, ki jim sledijo državljani in vsi ostali tudi podjetja in ne spoštujejo eh, zakonite zaupnosti za vsak danje poslovanje, potem je težko zaupati takemu sistemu. Nič manj, nič manj kot suverenost naših narodov in držav je na kocki, če prihaja do takšnega nenadzorovanega nadzora nedavna odkritja Snowdena kažejo, da so ZDA v velikem obsegu kršile stavne pravice svojih lastnih državljanov. Prav tako pa niso spoštovali integriteto drugih držav in temeljnih pravic državljanov, ki niso državljani ZDA. To poznam, kajti bil sem priča temelju države nadzora takoj po 11. septembru. Bil sem nasoč na začetku, ko so višji uradniki, ko sem bil višji uradnik in sem videl, kako se uporabljajo programi za elektronsko zbiranje tajnih podatkov, velikih količin podatkov, tudi telefonskih številk, elektronskih sporočil, naslovov, finančnih transakcij in tako dalje. ZDA so tako seveda uporabljali te podatke tudi za miniranje podatkov. Tako so se seveda odmaknili od ustave in od vseh zakonov. Uporabili so zakone, ki so jih spostavili samo zato, ker se je eh, zgodil teroristični napad. In seveda ti tajni nadzorni programi so bili ustvarjeni v prvih tednih in mesecih po 11. septembru. To, te odločitve so sprejeli najvišji organi ZDA tonce ni bilo potrebno, kot za, imeli smo zakonite alternative. Tako bi lahko izboljšali obveščevalno dejavnost ZDA eh, z najboljšim znanjem ZDA in ustvarjalnost, a istočasno pa bi lahko zaščitili zaupnost eh, državljanov. To sem interno, na to sem interno tudi upozoril, sem se pogovoril eh, s svetom NSA in potem sem postal žvižgač v dveh preiskavah kongresa in sem tudi razkril vso zlorabo NSA v nadzoru med leti 2003 in 2005, ko je šlo za več milijardno zbiranje podatkov NSA. In to je bilo konec koncev zelo drago in ni zaščitilo vitalnih interesov. Je pa seveda odiralo zasebnost ljudi. sledil sem vsem pravilom kot žvižgač. Potem pa so me upozorili, da moram seveda spoštovati ustavo, da sem podal prisego. Leta 2006 sem se skrical na prvi amandma in sem tisko sporočil pomembne informacije, ki jih morajo poznati, kar se tiče prevar, zlorab, pa tudi tajnih in neustavnih nadzornih programov. Kakorkoli že, namesto da bi se lotili nezakonitosti in zlorab, me je vlada naredila za cilj velike federalne preiskave za tiste, ki so odkrivali podatke, tajne podatke in začele so se zlorabe. Moral sem zapustiti eh, svoje delovno mesto. Na koncu so me dali na črni seznam. Nisem več imel prihodkov, istočasno pa so me prizadeli veliki pravni stroški. Eh, da moral sem eh, zapožiti za drugo hipoteko na svojo hišo in seveda potem sem moral izčrpati tudi vse prihranke, pa tudi v pokoj sem šel. To je bil samo začetek. To, kar sem kot žvižgač doživel, takrat je zelo temačno sporočilo, kaj vlada lahko in bo storila, če kdo govori resnico. To je neposredna oblika političnega nadzora in cenzure. ko, se je enkrat, ko je to vse enkrat prišlo na plan, pa lahko rečem, da so me vseeno napadali s tem, da kršim nacionalne eh, podatke, ki so pomembni za nacionalno varnost. Kljub vsemu pa smo sedaj v dobju, ko gre za to, da javnost mora izvedeti za določene stvari, tudi za take, ki ne ogrožajo nacionalne varnosti. Ampak tudi to se že obravnava kot vohunjenje in napad na državo. In to je ena tema eh, odprte, svobodne družbe. Storil sem vse, kar je bilo v moje moči, da bi branil neotoljive pravice vseh državljanov ZDA in soverenost posameznika. To je bilo tako grdo kršeno strani moje vlade, ko sploh ni bilo razloga, da bi se to storilo, razen kot izgovor za to, da pridemo na pregovorno temno stran. Ko se ni več sledilo pravilom in ko so izvršno oblast izkoriščali na temen način. Videl sem, da se dogaja nepravično, zato sem um, povedal, kar sem povedal. Na koncu so me potem fizično in elektronsko nadzorovali, FBI, me je 2007 tudi zaslišal in potem me je administracija Obame obsodila v desetih točkah, pet tudi po aktu Hunjena in sem, lahko bi dobil 35 let zapora. Nenavadne obtožbe proti meni ministrstva za pravosodje ZDA so simptomatične za raztočo mm, moč države nadzora po 11. septembru in to je neposreden napad na pravico govora in zasebnost vlada je izvedela vse, kar je lahko o meni in me je spremenila v sovražnika države. Bil sem prvi žvižgač, ki je torej, eh, bil v svojem potem tej zakonodaji v hunjenju, ki bi naj torej preganjal hune, ne pa žvižgače. Če lahko zbirate in analizirate podatke, pa nimate omejitev, je nekaj, kar vas omami in potem spoh ne potrebujete več dovoljen. Izbirate podatke proti njihovi volji in to je zadnja pot, zadnji shod za nadzor drugih. In ko potem ni več transparentnosti, ko ni več zasebnosti, takrat bi morali državljani se zavedati in morali bi jih skrbeti, kaj prinaša prihodnost. Ko se ne spoštuje temeljnih vrednot, in ko se v imenu nacionalne varnosti zbirajo podatki brez njihovega soglasja. Strah, ki ga sprožajo grožne, tako realne kot namišljene, in eh, ignoriranje pravic v duhu nacionalne varnosti je nekaj, kar nas mora skrbiti. Moj primer je neposreden primer delovanja prek pravil, ne brez pravil, napad na demokracijo, tako doma kot v tujini. Ko vlada prevzame nadzor, nadzor nad vsemi podatki in ko prihaja do nadzora nad tako množičnimi podatki, prihaja do tako imenovane mehke tiranije. In seveda, to je še huje kot prava tiranija, kajti to, ta tiranija skuša vse upravičiti zakoni. Lahko bi seveda govorili o tem, da sem cilj širše kampanje proti drugim žvižgačem, da bodo poslali odločno sporočilo, kaj vlada bo in lahko stori, zato da bi nas otišali. Vendar pa ZDA so se lotile žvižgača tako odločno, da se sedaj seveda sprašujemo, kaj skrivajo po razkritih snovna. Ne prisluškujejo samo ZDA, državljanov ZDA, pa tako imajo Eh, največji program množičnih spremljanja podatkov globalno gledano in lahko sledijo vsem, vsem in vsemu, vsakemu in vsem po svetu. Tako lahko vidimo, da soverenosti v takih družbah ni več. In to se dogaja skrivno, tajno in sistematično. Tudi, če sprememo, da NSA želi nadzorovati samo teroriste. Potem moramo ugotoviti, da pač zbira podatke vseh. NSA je pervertirala demokratično paradigmo, ko naj ne bi bilo možno posegati v zasebnost posameznikov. Sedaj lahko posegajo v zasebnost vsakega in to je nekakšna tajna vrstnina vlad. In to lahko potem uporabijo in eh, shranijo kot potencijalne podatke, ki jih uporabijo proti vam, če bo to potrebno za kazenski pregon. Frank Church, senator v predstavitvah zaslišanih, ki jih je izvajal, je dejal, da se moramo zapomniti, kaj se dogaja, če eh, sistem država uporablja eh, programe za nadzor v taki meri, kot se to dogaja v ZDA. To lahko omogoči popolno tiranijo in ne bo možnosti, da se temu zaprstavimo, kajti vlada, ne glede na to, kako je zbirala te podatke, bo strižila vse, da jih bo obranila. Takšna je moč tehnologije. Ljudje v Ameriki in po svetu naj ne uh, skrbijo za to, da bodo sedaj morali sami spremeniti sistem. Ne, ampak skrbeti jih pa mora, če prihaja do zbiran podatkov v takšnem obsegu. Javno pa bodo seveda se zoprstavili odločno vsakemu, ki želi delovati kot žvižgač. Želim si, da eh, delujete pregledno, da zaščitite državljanske pravice in da zaščitite tiste, ki so um, odkrili napačno delovanje eh, držav. Pa naj si gre za katerokoli državo, agencijo ali strukturo. Upam, da bo vaš odbor sprejel zakonodajo na evropski ravni, da mora biti, da mora biti vsi podatki eh, kodirani in da ne bo možno tako enostavno zastopati do njih. Lahko vidimo, da trenutne uredbe ne upravijo svojega dela dovolj dobro. Kako se države članice lahko zaščitijo pred eh, plenilstvom teh eh, nadzornih programov? Veliko je pomislekov kar se tiče osebnih podatkov, pa tudi kar se tiče dobaviteljev IKT proizvodov. Prav tako moramo zagotoviti preglednost za mednarodna podjetja in entitete, ki nadzorujejo zelo pomembno infrastrukturo. Prav tako je potrebno ugotoviti, kaj ponudniki interneta v vaših državah članicah počnejo. Ne gre samo za to, da je ta sistem bil prevzet strani nekaterih struktur. Ali ste lahko nekoliko počasnejši, prosim vas tudi, da zaključite, kajti imeli bomo videokonferenco. Zavračam to premiso, gledajte, kar se mi je zgodilo. Hotel sem samo povedati resnico o sistemu. Seveda, to je bila državljanska nepokorščina, Oča, vendar pa v času, ko je to bilo potrebno. Zadnja stvar, ki jo odprta družba potrebuje, je digitalna ograja z bodečo žico, ki bo spremljala vse in bodo želeli vedeti, kaj počnemo in bodo želeli vedeti, kaj je naše bistvo kot človeških biti. Hvala lepa. Najlepša hvala za to izjavo. Imamo video povezavo z gospodom Vibem, ki je višji analitik, nekdaj je delal v NSE, ne slišite? Lepo zdrav v Evropo. Gospod Aguilar, član in članice odbora za uh, Odbore Libe, lep pozdrav iz Washingtona. Resnično mi je v čast, da lahko danes govorim o zasebnosti, ki je zelo pomembna za vse civilizirane narode. Vse narode, ki menijo, da je, prava, da je pravo edini način eh, zaščite ljudi povsod. Resnično mi je žal, da so nekateri posamezniki tukaj v ZDA odigrali pomembno vlogo pri spreminjanju ameriške ustave in to na načine, kakršen nismo bili priča že več kot stoletje. Govorimo o četrtem amandmaju, ki ščiti zasebnost vseh ameriških državljanov in državljank. Četrti amandma zahteva eh, ustrezne pogoje uh, utemeljenega suma. Le v takšnih primerjih lahko vlada poseže. Ampak NSA je počasi začela spreminjati pomen tega jezika. Nekdani direktor eh, NSA Michael Hayden je namreč dejal, da je operativni jezik v četrtem amadmaju jezik, ki ne vključuje utemeljenega suma, ampak razumnega suma. In tako so spremenili tolmačenje jezika zato da bi imeli bolj proste roke pri delovanju uh, v družbi po 11. septembru 2001. In uh, te lovke se raztezajo vedno dlje. Kongres je pogosteje pripravljen dejati, da, ko gre za uh, nacionalno varnost, obenem pa ne ščiti uh, državljanov in državljank v skladu z ustavo tehnična argumentacija je zgolj eh, povečala, povečala zmedo in kongres je kapituliral v tej razpravi. V NSA so dejali, da so bile vse kršitve eh, zgolj eh, kršitve po nesreči. Ampak glede na vsa razkritja Edwarda Snowdna vemo, da je ta argumentacija lažna. Dva nekdanja, visoko spoštovana direktorja NSA, uh, general William Odom in viceadmiral Bobby Edman sta komentirala to zadevo in komentiral te v parafraziral, ju bom. Hayden bi moral biti obravnavan pred sodiščem, predsednika Busha pa bi uh, morali morali spraviti iz položaja. Odn je komentiral eh, članek iz New York Timesa. Por novinar Mr. Kenny je dejal, da je bil Odom tako jezen, da je novinar ugotovil, da če bi začeli govoriti o še vedno tajnih zadevah, eh, dejansko ne bi, eh, bi izgubil nadzor nad samim sabo. Zakaj je bil general Odom tako jezen? zato, ker tako kot vsi uniformirani eh, častniki v vojski eh, se je tudi on zavezal k spoštovanju in zaščiti eh, ustave pred vsemi sovražnikmi, domačimi in tujimi. In to jemlje zelo resno. Kot vodja nacionalne varnostne agencije je naredil vse za to, da bi zagotovil, da vsi zaposleni spoštujejo prvo zapoved NSA ne boste prisluškovali američanom brez sodne odredbe. Pice, eh, tam je bil tudi admiral Bobby Edman, ki je bil eden izmed najbolj spoštovanih eh, višjih obveščevalnih agentov in avtor eh, akta iz leta 1979. Dejal je takole v zakonu je jasno pisalo, da tega ne morete početi. Početi ne morete ničesar takšnega, kar bi bilo uh, eh, neautorizirano. Govoril je o tistem prvem prvotnem etosu v NSA, kjer je jasno veljalo, da uh, spoštuješ zakonodajo in v primeru, da potrebuje spremembo, spremeniš zakonodajo. Hej, ni spremenil zakonodaje, ampak je zagotovil, da je prišlo do drugačnega tolmačenja ampak ne eh, v okviru vrhovnega sodišča in ne v okviru oziroma z dovoljenjem ameriških državljanov. Sedaj bi rad z nekaj prosojnicami pokazal, kako lahko z današnjo tehnologijo eh, bolje izkoristimo eh, sistem. Ni potrebno ni treba žrtvovati zasebnosti, ni potrebno množično zbirati podatkov. Prva prosojnica vsebuje opredelitev vsebine. Poteka razprava o elektronskem nadzoru, ki se nanaša na dve kategoriji podatkov, metapodatke in vsebino. Za trenutek preberite nekaj izmed teh primerov. Prav. Kaj pa meta podatki? Gospod Vibe, za trenutek vas bom zmotila. Ste vsi dobili predstavitev? Predstavitev lahko najdete v uh, vaših dosjejih. Težko je nam reči brati zaslonov, ampak predstavitev, kolegi in kolegice, eh, najdete v vaših dosjejih, tako da jo lahko spremljate. Se pravi, če vem, da sem vas zmotila. Prav nadaljeval bom. Uh, in omenil nekaj eh, primerov vsebine za vaš odbor. Vsebina je naprimer vsebina eh, nekega dokum, Wordovega dokumenta ali pa vsebina elektronskega sporočila ali pa vsebina telefonskega klica. To je vsebina, to so primeri vsebine. Metapodatki pa so uh, opisi vsebine. Naprimer, ko upravite telefonski klic, uporabite telefonsko številko. Telefonska številka, ki jo uporabljate za klic in uh, telefonska številka prejemnika, to so metapodatki. Gre za nekakšne naslove, kot temu rečemo. Naprimer, elektronski naslov. Uh, imate tudi um, račun na Twitterju, na Facebooku in tako dalje. To so tako imenovani naslovi, to so metapodatki. Meta na to predmeti elektronskih sporočil, ki opisujejo vsebino elektronskih sporočil. To so metapodatki. Vsa imena ljudi, krajev, na to eh, številke računov, eh, podatki o licencah, eh, fotografije, opisi fotografije, koliko je fotografija velika v pikslih, naprimer. To so vse primeri metapodatkov. Sedaj pa naslednji, naslednja prosovnica sledimo Bobu. Tako je. Dal bi vam rad primer grožnje. V tej državi, v ZDA, vsebine ne smemo razkriti brez sodne odredbe. Ampak metapodatki so dostopni nadzoru uh, vseh po naši zakonodaji. Težava je naslednja. Vsakič, ko se človek dotakne nekega elektronskega informacijskega sistema, tam pusti uh, svoj otis. In ti odtisi so podatki, ki jih lahko zberejo vsi tisti, ki se ukvarjajo z elektronskim nadzorom. Uporabi se jih lahko za izdelavo časovnice. Te podatke lahko na to primerjamo s koledarjem, z uro in na ta način ugotovimo, kaj ste počeli, ko ste se povezali eh, z vsakim od teh elektronskih sistemov. Bobu sledimo od šestih zjutraj in eh, sledenje zaključimo nekje eh, proti večeru. Na prosovnici vidite, kakšne podatke vse imamo o njem. Naslednja prosojnica - nezakonita uporaba zasebnih informacij. Agencija za boj proti trgovini z drogami, eh, oddelek za posebne operacije. To so precej nove informacije. Na prosojnici vidite eh, dva primera pravil, ki jim sledijo v DEA. V DEA. gre za informacije, ki jih lahko uporabljajo druge eh, vladne agencije. V tem primeru uh, se DA z njima za dejavnosti povezanimi z uporabo oziroma prodajo uh, prepovedanih drog. Na drugi prosojnici, ki ima prav tako naslov nezakonita uporaba zasebnih informacij, lahko vidimo, da ta oddelek za posebne operacije maskira vir informacij. Kaj to pomeni za nekoga, ki ga preganja uh, ameriški pravni sistem? To pomeni, da se ne moremo soočiti s tistimi, ki so vas obtožili pred sodiščem, zato ker ta oseba nikoli ne bo izvedela, da so informacije prišle z naslova NSA. Ta posebni oddelek DEA pravi, uh, eh, dobi navodila, da maskira vir informacij. Vir informacije, ki je verjetno nek organ pregona, FBI naprimer. Pravica do nadzora oziroma zbiranja, eh, množičnega zbiranja telefonskih metapodatkov izhaja iz primera pred eh, vrhovnim sodiščem Smith proti Marylandu iz leta 1979. Omenjam ta primer zato, ker predstavlja temelje celotne infrastrukture nadzora eh, metapodatkov. V tem primeru je šlo za. Eh, tatu in uh, njegovo žrtev. Tat je klical uh, žrtev, da bi jo nadlegoval. Tat je uporabil metapodatke zato, da bi dokazal, da je, eh, da, eh, oziroma žrtev uporabila podatke pred sodiščem, da bi dokazala, da je bil ta tisti, ki jo je nadlegoval. In eh, ameriška vlada je naredila logični priskok, ki ga sam ne morem razumeti vse skupaj razširila na množično zbiranje podatkov. Leta 1979 se ni, noben sodnik ne bi mogel predstavljati oziroma ni mogel predstavljati, da bomo uh, v današnjem času eh, vsi uporabljali elektronske komunikacije, elektronske transakcije, uh, telefonske klice, uh, uporabljali uh, kreditne kartice in, te, kartice in tako dalje. Četrti amandma ustave ZDA pravi takole. In naj vam preberem ta jezik, eh, ta odstavek ni dolg, ampak vseeno je pomemben. Pravica ljudi, da so varni, eh, da so varni osebno, da so varne njihova, njihove hiše, dokumenti in dejavnosti, tega ne smemo eh, kršiti. Morebitne odredbe sodišča morajo biti dobro utemeljene, jasno morajo določiti, kdo je lahko preiskan in kaj je lahko preiskano. To je standard. Sam ne poznam evropske zakonodaje, ampak predvidevam, da so številni vaši zakoni prav tako oblikovani. Zahtevajo dejstva, jasne informacije, ki se nanašajo na osumljenca v neki eh, kazenski preiskavi, ne pa zgolj eh, nekakšne neotemeljene sume. Zadnja prosonica, ki bi jo vam rad pokazal, nosi naslov, pri, čem se, pri čemer se osredotočamo na, eh, na kaj se osredotočamo pri analizi. Ehm, ena stopnja ločenosti, dve stopnje ločenosti. Analizo lahko upravimo, brez da bi kršili pravila zasebnosti posameznika. Na tej prosonici imam primer osebe John Doe, ki živi v Čula Visti v Kaliforniji. znanje kot eh, zlikovec, kot terorist ali nekaj podobnega. Kontakte ima z drugimi ljudmi, ki so eh, tukaj obarvani rumeno in to so osumljenci. Nihče jim še ni dokazal, da so česarkoli krivi. Te informacije, komunikacija med osumljenci in zlikovcem so uh, zaščitene z enkripcijo, obstaja razmerje med temi osebami, ampak točno določenih podatkov o teh osebah ni. Gre le za določene številke, nomenklaturo, ki omogočajo uh, identifikacijo oseb brez identifikacije same komunikacije. Ni potrebe po razkrivanju eh, identitete nedožnih ljudi. V tem primeru bi analitik še naprej spremljal in nadzoroval vsebino in meta podatke, eh, ki so povezani z Johnom Doe. Če bi se pojavili meta podatki oziroma vsebina, ki bi kazali na krivdo, na morebitno krivdo eh, rumenih oseb, s katerimi komunicira, potem bi te podatke poslali na sodišče, zato da bi jih tam potrdili, da bi dobili dovoljenje za razkrivanje identitete teh rumenih oseb. Rad bi, da razumete, zakaj gre. To ne pomeni nujno, da lahko kar tako vključite sodišče v proces številni kriteriji, za katere sodišče meni, eh, da so utemeljeni, lahko, eh, te kriterije lahko najdemo v programski opremi. Temu pravimo poslovna pravila. Sodni postopek, ki ga eh, definira sodišče, kriteriji, ki jih definira sodišče, so model za delovanje eh, agencij in odločitev se lahko sprejme v mikrosekundah, če ne v sekundah. Na ta način lahko zaščitimo nedolžne. Se upravičujem, gospod Vibe, ampak eh, zaključiti bi morali, ker želijo tudi drugi spregovoriti. Imam precej nehvaležno nalogo slediti moram kazalcem na uri prosim, da počasi zaključite, tako da se bomo lahko o drugih elementih pogovarjali tekom uh, razprave. Hvala, to je bil moj končni komentar. Hvala. Sedaj pa me je malce sram. Kolegi in kolegice, predlagam, da gospodu Vibeju vprašanje zastavimo takoj, saj smo povezani. prek videokonference. Eh, vprašanja moramo eh, omejiti na poročevalca in poročevalce v senci. Vsa časa ni veliko. Gospod Morajs, ima kdo kaj proti? Nimate vprašanj? Gospod Fos, ELS, mislim, da boste dobili vprašanja v angleščini. Če pa bo kakšna težava, pa to prosim nakažite. May I ask in German or in English? Ali lahko zastavim vprašanje v nemščini? Glede vrednotenja in zbiranja podatkov me zanime naslednje. Tu bi me zanimalo, ali je vrednotenje podatkov, ki ga opravljate oziroma ste ga opravljali, namenjeno zgolj varovanju pred eh, nevarnostmi ali pa je bilo to motivirano politično in eh, gospodarsko. Vprašanje za vprašanje, lahko odgovorite na to vprašanje? Da. V ZDA listina, kateri, v skladu katere deluje NSA, NSA dovoljuje, da deluje na kakršen koli način, če gre za tuje tarče. Ampak sama natančna eh, opredelitev oziroma tolmačene listine je predmet razprave. Včasih eh, NSA sodeluje z obveščevalnimi organizacijami eh, po drugih državah, člani, eh, drugih državah po svetu, včasih pa ne. včasih sodeluje tesno, včasih manj tesno. Hvala. Naslednji gospod Albrecht, zeleni. Najlepša hvala. Zanima me, v kakšni meri ste si predstavljali hrambo poda, eh, meta podatkov in kako se to nanaša na podatkovne baze uh, v tojini in uporabo teh podatkovnih baz strani NSA. Odlično vprašanje, naj takole odgovorim. Danes vprašanje tega, kje se nahajajo podatki, ni tako pomembno. Če so povezani z globalnim omrežjem spletom, potem ima do teh podatkov dostop kakršnakoli organizacija oziroma agencija. Edina ovira je programska oprema, eh, zaščiteni vhodi in morda tudi enkripcija. Varstvo podatkov, ne glede na to, kje so, bi se moralo vrteti okoli eh, enkripcije. In ključ za dekripcijo bi moral biti v rokah sodišča ali pa neutralnega organa, ne pa obveščevalnih agencij in organizacij. Algoritmi za dekripcijo ne bi smeli biti eh, na voljo komorkoli, ki si jih želi. Je dobro, če so podatki varovani nekje um, na kraju, s katerimi imamo dobre odnose, da, ampak še vedno je pomembna tehnologija, enkripcija. Tehnika, ki sem vam jo pokazal v tem zadnjem primeru, je povezite eh, pike. Pri tem ni nobene potrebe za množično zbiranje podatkov eh, ki jih mora potrditi sodišče in tako dalje. Gre za delo od primera do primera eh, in sodišče lahko to na to potrdi. Tako si sam eh, zamišljam stvari. Hvala, nikogar ni tukaj v imenu EKR, GUE. Gospa Ernst. Hvala lepa, čisto na kratko. Dejali ste, da se tudi eh, vire teh podatkov zamegljuje, da tudi NSA v bistvu ne ve natančno, kdo je Vietnam. Lahko kaj več o tem poveste in tudi o tem, kakšne potilice ima to za državljanke in državljane. Um, yes, uh. Da. Ko obveščevalne nadzorne organizacije upravljajo delo, ki ga od njih pričakujemo in želimo, to ni težava. Seveda morajo zaščititi svoje vire in svoje metode. Le tako lahko poskrbijo za to, da eh, skrivnosti ostanejo skrivne in tajne. Ampak, ko se podatki ne uporabljajo ali pa se uporabljajo zunaj okvira organizacije, in v ZDA smo imeli vedno eh, tradicionalno razliko med obveščevalnimi agencijami ter organi pregona. To je bila zelo jasna razdelitev, zato da ne bi prišlo do eh, policijske države, ki bi eh, na napačen način uporabljala te podatke. Sedaj pa smo priča usponu takšne eh, države nadzora, policijske nadzora. Imamo primer, ki ga je predstavil Reuters. In na to temo sem pripravil dve prosojnici v vašem dosjeju, tisti, ki se nanašajo na, na DEA. Ti prosojnici opisujete okoliščine, o katerih želim spregovoriti. Ko greste na sodišče, ne veste, da vas nekdo obtožuje na podlagi podatkov, ki uh, jih vaša vlada ni dovolila za to vrstno uporabo. Takšna tajna uporaba podatkov je primer nepravilne rabe eh, podatkov, ki spodkupuje naše državljanske svoboščine. Gospa Morva, eno vprašanje. Bodite resnično kratki, nimamo več veliko časa. Hvala. Gospod Vibe, kakšen je vaš odgovor tistim, ki pravijo prav? Vsi zbirajo te podatke, ampak podatke potrebujemo eh, v namen nacionalne varnosti, s temi podatki se eh, borimo proti teroristom. In drugo vprašanje. glede na vaše podatke, kje so podatki, ki jih agencije zberejo, naprimer za gospoda Bomba iz vaše eh, prosojnice. Kdo to zbira in zakaj? Jasno je, da eh, ti podatki niso zbrani eh, za namen boja proti terorizmu. Seveda. Organizacija, ki se ukvarja z elektronskim nadzorom in to zaradi dobrih razlogov, ne potrebuje več eh, oziroma ogromno podatkov, ne potrebuje vseh podatkov, potrebuje dostop do nekaterih podatkov, ne glede na to, kje so. Gre pa spet za utemeljen sum. Ta proces posega torej v svet eh, metapodatkov in vsebine vedno bi se morali osredotočiti na tiste entitete, na tiste osebe, ki so najbliže kazenskim eh, kriminalnim dejavnostim. Ko iščemo dokaze za kriminalne eh, dejavnosti, naprimer eh, tiste, ki se oko, ki iz islamskega sveta, ki govorijo o džihadu ali pa ki govorijo o prodaji drog na spletu. Eh, ko govorimo torej o podatkih, ki jih lahko najdemo, ki so dostopni tudi za javnosti, tam začnemo. Ampak, če imamo neko točko, kjer lahko začnemo, naprimer točko iz mojega primera, potem ne potrebujemo vseh podatkov na svetu, zato da bi preiskali eh, nekaj razmeri, ki jih ima ta oseba z drugimi entitetami po svetu. In na To bi se morali osredotočiti pri sami obveščevalni analizi. Dejal sem, da ne potrebujemo vseh obveščevalnih podatkov za to, da bi uspeli. Potrebujemo zgolj tiste relevantne podatke in to uh, podatke v prvi, morda drugi stopni ločenosti uh, znanega zločinca. To so podatke, ki jih potrebujemo, nič drugega. Zanimalo vas je, kje so bobovi podatki. Morda. Uh, jih lahko najdemo pri telefonskih podjetjih, ponudnikih eh, internetnih storitev, morda se nahajajo v podjetjih, ki se ukvarjajo s trgovino. Naprimer, vsi podatki, ki eh, potujejo skozi internet. Ne glede na to, kje ti podatki so, jih lahko dobimo s pomočjo odredbe, ki jo odredi eh, neka pravna entiteta, naprimer sodnik. Ali pa s pomočjo programske opreme, ki jo opredeli sodišče, ki jo predeli pravo. Ne moremo zbirati vseh podatkov in upati zgolj na to, da jih bomo lahko nekega dne uporabljali. Sopravičujem, gospa Morvaj, eh, časa nimamo več, zamujamo in tudi sama bi rada eh, postavila vprašanje o menu liberalcev. Na to pa se bomo lotili naslednjega kroga. Dve vprašanje imam. Omenili ste etos v NSA. Gospod Rek je omenil ustavo. Ne bila presenečena, če bo tudi gospa Mešon nekaj podobnega omenila. Začeli ste delati v NSA, ker ste verjetno predvidevali, da boste delali v določenem ustavnem okviru, kontekstu. Kaj se je zgodilo? Zakaj ste dobili občutek, da bi uh, morali stopiti ven iz tega okvira, kritizirati NSA in zažvižgati, tako rekoč. Kakšne so okoliščine, kakšno je ozrače, ali imajo tudi druge ljudje uh, dvome, ali uh, imajo potrebo potem, da bi kritizirali ali eh, menijo, da imajo dovolj svobode, da to počnejo. Dejali ste, da bi morali biti dekripcija v rokah eh, sodišča, ampak brez doma ne, men, ne menite, da bi to moralo biti sodišče FISA, ki očitno ne deluje. Odgovor na vašo prvo vprašanje. Zakaj sem sam kritiziral? Zakaj sem sam postal žvičkač? Dva razloga sta za to priča sem bil korupciji in ne eh, pravilnemu upravljanju. In to pri nekaterih zelo eh, velikih projektih. Eden od teh se je imenoval Trailblazer. Eh, potekal je pod okriljem Majkna Hejna, ko je bil še ta direktor v NSA. Vedeli smo, da bo vse padlo v vodo, zato ker je bila premisa, na kateri smo gradili, slabo premišljena. To se pogosto zgodi v velikih organizacijah. Dobre zamisli poteptajo popularne, eh, priljubljene zamisli ali pa drugi interesi, naprimer dodelitev velikih eh, pogodb velikim trgovinskim partnerjem. In k temu pripomorejo tisti v kongresu, ki imajo povezave s temi podjetji. Številne, številni primeri korupcije. Uh, izvirajo iz naših vlastnih vlad. Še en razlog je obstajal za to, eh, da sem kritiziral. Gospod Bini, moj kolega, je dobil informacije, da NSA nezakonito zbira in analizira podatke, za katere nima pravice. Podatke, eh, ki so povezani z državljani ZDA. Kakšno je bilo vaše drugo vprašanje? Zanila, zanimalo me je, če ljudje, če drugi ljudje menijo, da imajo dovolj svobode, dovolj manevrskega prostora, da eh, kritizirajo. In drugo vprašanje je bilo na temo fajse. Ne, ljudje se ne počutijo dovolj varne za to. Verjamem, da obstajajo številni, ki bi z veseljem kritizirali, ampak imajo eh, službe, odvisni so od eh, svojih vlad za preživetje lastnih družin, za lastno preživetje tega ne počnejo. Gre za nekakšno prisilno um, zanikanje teh informacij. Hvala. Hvala, da ste se nam pridružili. To so bila naša vprašanja. Malce že zamujamo. Zadnja govornica v tem krogu je gospa Mašon. Upam, da sem pravilno izgovorila. Predstavnica eh, MI5, nekdanja predstavnica IMF. Hvala lepa za povabilo. Danes bom eh, spregovorila o britanskem eh, sistemu obveščevalnih služb, o pravnih zakonodajnih omejitvah in tudi kaj se eh, dogaja za žvižgači iz okolja britanske obveščevalne službe. Predtem imam nekaj vprašanj, ki upam, da bodo sprožile nekaj več razprave danes popovdne. Pa Tisti, ki ne poznate britanskega obveščevalnega sistema, naše agencije obstajajo bistveno dlje kot ameriške. Nekoliko več kot stoletje obstajajo in z prvih 80 let svojega obstoja uradno niso obstajale. Parlamentarci niso smeli zastavljati vprašanj vlade, da bi ugotovili, kaj te službe delujejo, počno. In leta 1911 je bil sprejet prvi zakon o uradni oziroma državni skrivnosti, katerega namen je bil preprečiti uh, izdajanje državnih skrivnosti našim sovražnikom. In v primeru, da so vas eh, spoznali za krive, je bila zapovedana kazen 14 let zapora. No, v 80 letih je prišlo do cele vrste škandalov povezanih z žvižgači in rezultat tega je bilo sprejetje nekaterih eh, manj pomenih zakonov, katerih rezultat je stanje, o katerem govorim danes. V 80-ih letih je prišlo do spremembe zakonodaje in eh, zato so odpravili določbo, da eh, če je kdo začel eh, žvižgati, se je lahko skliceval na javno, javni interes. Ampak potem so spremenili to zakonodajo, čež da če govorite o čemarkoli, kar ste nekaj delali v službi obveščevalnih eh, služb, eh, je to prepovedano. No, ampak potem so MI5 nekako demokratizirali in leta 94 je MI6 eh, mednarodna obveščevalna služba in GCHQ, GCHQ, prav tako postala podvržena zakonu o obveščevalnih službah in prvi krat smo ustanovili odbor za mm, nadzor nad delom obveščevalnih eh, služb. No, ampak eh, do letošnjega leta je bil ta odbor brez kakršnih eh, koli pooblastil, ki ti nadzoroval je lahko le financiranje in upravo. In kljub škandalom v zadnjih letih niso mogli zaslišati prič iz obveščevalnih služb, niso jih mogli uh, Eh, pozvati pred sodišče, niso mogli zahtevati dostopa do dokumentov, prav tako niso mogli preiskovati e, morebitnih kaznjivih dejanj. Takšen je torej trenutni zakonodajni okvir v Združenem kraljestvu in ironično je, da govorimo o Združenem kraljestvu zdaj in tu, kajti konec koncev so e, naše obveščevalne službe očitno e, pajdašice ameriških, kar kaže tudi Snowden v svojih izjavah. Sama sem v zgodnjih 90-ih letih delovala v obveščevalnih službah. Takrat je bilo eh, to ključno obdobje za sprejemanje eh, omenjenih zakonov, kajti to je bilo najbolj eh, etično obdobje v stoletni zgodovini teh služb, kar naenkrat so se znašle v legalnem polju delovanja in to pred eh, škadali let v poznih 90-ih. Moj nekdani partner David Shaler je ugotovil toliko napačnih zadev, ki so se odvijale v šestih letih, ko sva delala za M5, da sva odstopila in opozorili na nepravilnosti. Eh, številni najni kolegi so prav tako odstopali v rekordnem številu v tem času, ampak dejali so nam, da moramo biti tiho, da naj ne gugamo čovna in eh, da naj damo preprosto mir. In izven um, običajnih služb se ni zgodilo nič. In devet šeljor in jaz eh, sva se odločili, da bo vendarle zažvižgala glede številnih uh, kaznevih dejanj, ki so jim bila uh, priča. In to so, so stvari, ki so se. Um, širile vedno bolj. V tekom let eh, vladni ministri so bili predmet eh, nadzora. Prav tako je prihajalo do nezakonitega prisluškovanja levičarskim eh, novinarjem. Ne dolžne ljudi so zapirali, ko so mm, ugotavljali, da ti ljudje ne bodo pač spoznani za neodvisne, če MI5 ne bo pokazala določenih podatkov, ki jih ima. Eh, podobno je bilo tudi z napadi Ire. No in to je bil razlog, zakaj smo se mi odločili, da bova podala eh, odstop. Eh, M6 e je financirala teroristično operacijo v Libiji, da bi ubili Gaddafi ali ta 96. Zadeva se je sfižila, bila je nezakonita po našim pravom in ne dolžni ljudje so izgubili življenje. In to je bilo res odvratno dejanje, zato so odločila, da bova odstopila. Vedela sva, da na podlagi Eh, zakona o uradnih eh, skrivnosti, državnih skrivnosti leta 1989, sva soočena z pregonami. Zato sva kot eh, Edward Snowden nekako pobegnila in sva živela v Franciji leto dni in potem še dve leti, ker nam jo je MI5 skušal preganjati pred sodiščem. Davida so dejansko obsodili na zaporno kazen in to dvakrat. Najprej, ker ga leta 88 eh, niso izročili. In potem, ko se je prostovoljno vrnil v Združeno kraljestvo, so mu sodili zaradi kršitve zakona o državnih skupnostih in eh, leta 2002 so ga spoznali za krivega. Šlo je torej za zelo eh, strašljivo izkušnjo in seveda so morali odpovedati službi možnost za napredovanje v karieri in način življenja in se tudi soočiti z možnostjo zaporne kazni. In David je šel v zapor, mene so pridržali, tudi njegovega brada, brata so pridržali, oba najboljša prijatelja, novinarje so pridržali in jim tudi uh, grozili eh, s pregonom, zato ker so uh, razkrili to, kar so počela. In uh, šlo je dejansko za življenje pod uh, stalno grožnjo nadzora, ko ne moreš imeti zasebnega pogovora eh, v domačem nastanjaču ali celo domači postelji. In vem za primere, ko se tudi prijatelje, na prijatelje pritiska, da poročajo tebi. Tako eh, nekako se je eh, živelo. In to kar nekaj let v najnem primeru. Mediji naj bi torej morali imeti možnost pozivati vohunek eh, polaganju računov, ampak eh, tudi medije se je izkoriščalo in se jih še zdaj izkorišča za to, da se onemogoča razprava v medijih o Edwardu Snowdenu. Eh, to zadeva tudi začasne odredbe, kjer ni možno niti govoriti o tej odredbi. Potem gre za razno razne odloke o tem, da gre za vprašanje javnega interesa, ki tudi niso objavljeni. Potem imamo tudi poseben eh, odbor, ki onemogoča legitimno razpravo v naših medijih o Edwardu Snowdenu. Vendar no, ne na zadnje, niso lež vižgači tisti, eh, ki se po našem eh, zakonu soočajo s pregonom. Tudi naši novinari so lahko predmet pregona po členu 5 zakona iz 1999, če gre za kršenje nacionalnih interesov in če novinari poročajo torej o njihovih zgodbah, ki so jim jih posredovali vohuni. To je torej še bolj drakonsko kot v Rusiji danes. Tako da stvari so nekako mm, zelo zmedene v Združenem kraljestvu. Imamo uradno nadzor, parlamentarni nadzor eh, v kontekstu odbora za nadzor nad eh, obveščevalnimi službami, ampak ta je nekako brezzobi tiger. In v zadnjih letih se je izkazalo, da so nekdani vohuni priznali, da jim je uspelo lagati pred tem odborom, zato ker pač lahko, ker odbor nima nobenega načina, kako prisiliti kogarkoli v to, da pove po resnici. Gre torej za neko formalno demokratično eh, obliko nadzora. Če želi MI5 e nadzirati naše mm, komunikacijska sredstva, naj bi teoretično dobil za to nalog, ampak politiki vidijo le povzetek povzetka, povzetka, povzetka, povzetka eh, samega primera, za katerega gre. In zelo enostavno je, da vohuni eh, ta takšen primer zelo, zelo napihnejo in da potem dobijo dovoljenje. Prav tako se poslužuje tako imenovanih omnibus nalogov in to vidimo pri eh, GCHQ, ki uporablja tehniko tempera. In William Hague je dejal, da je to vendarle zakonito, da se itak je nadzor v okviru zakona, ampak to je zelo eh, zamegljeno pravno področje, kajti če gre za eh, krovni nalog, ki zadeva na milijarde komunikacijskih eh, sporočil, potem seveda en takšen nalog, ki se ga podpiše na šest mesecev, ne zagotavlja dodatnega nadzora. Torej, zakaj je pomembno to žvižgaštvo v Združenem kraljestvu? Mi nimamo pisane ustave. Mi imamo pisane ustave in eh, dejansko imamo najmanj odgovorno in eh, pravno gledano najbolj zaščiteno obveščevalno službo na svetu. In zaradi tega zelo zaprtega načina razmišljanja, eh, če vam znotraj povedo, da, da daj mir, da ne postavljajo pod vprašaj neetičnih odločitev, potem tisti, ki imajo s tem težavo, odstopijo, tisti, ki ne, pač ostanejo in eh, napredujejo. In to vidimo tudi z obsodbami, obtožbami, oprostite, o tem, da ne bi M5 in M6 sodelovala pri uh, mučenju. V preteklosti Eh, vohuni niso uporabili močne, ker bi to neučinkovito in to so se naučili na Severnem Irskem v 70-ih letih. Ampak, kar naenkrat po 11. septembru so očitno pozabili na te nauke in zaradi te zaprtosti, zaradi tega uh, skupinskega razmišljanja, zaradi pomankanja svežega zraka, so vendarle šli po tej mora, moralno spolski poti ponovnega zatekanja vsekem učenju. Tako da, menimo, da ravno z temi žvižgači lahko pomembno vplivamo na to zelo nevarno stran pot. V Združenem kraljestvu se veliko dogaja na tem področju in Obama mislim, da je uporabil zakon o vohunstvu večkrat za pregon uh, žvižgačev v svojem predsedovanju, kot vsi bivši predsedniki od 1917 eh, naprej skupaj. In to mislim, da je v velikem nasprotju z tem, kako se dejansko ravna z vohunje. Verjetno se spomnite eh, ruskih vohunov, ki so jih dobili v ZDA ali te vrteče sedem, ampak sklenili so dogovor in predali so jih Rusiji brez kakršnega koli pregona po tem zakonu o boju proti vohunjenju, ki se vse čas uporablja za pregon legitimnih žvižgačev v ZDA. In to je eh, dvoličnost, ki mislim, da res jemlje dih. In mislim, da danes potrebujemo žvižgače, kajti, ker je vse bolj vse mogočna Eh, država nadzora eh, s to eh, distopično globalno realnostjo, ki jo kaže Snowden svojimi razkriti, tudi zaradi številnih drugih vprašljivih dejavnosti širom sveta, uboji cije, uboji terorističnih osumljencev z uporabo brezpilotnih letal, potem vdori na tuje ozemlja z dvomljivimi dokazi. Napad na Irak se je izkazal, da temelji na lažnih dokazih. Vse to mislim, da zahteva vse večjo odgovornost in transparentnost delovanja obveščevalnih služb in samo na ta način bomo lahko upali na višjo stopnjo pravice in pravičnosti. Kakšna so torej možna priporočila, ki bi jih navrgla v tej razpravi? Govorimo o pravni zaščiti žvižgačev. Ena zadeva, še posebej v Združenem kraljestvu, po mojem mnenju, ki jo potrebujemo, je res eh, prav parlamentarni nadzor. Potrebujemo resničen parlamentarni nadzor, potrebujemo parlamentarni odbor, ki ga bo izvolil parlament in imenoval premije, ki bo imel vsa zakonodajna pooblastila, da pridobi dokaze o težvižgačev, da ni treba ljudem svoje življenje postaviti na glavo s tem, ko izpostavljajo kazniva dejanja vohunov. Prav tako mora ta parlamentarni odbor pridobiti zaupanje žvižgačev, da bodo resnično lahko izvajali dejanska in pa dejanske in učinkovite preiskave nepravilnosti. To bo torej zahtevalo popolne preiskave s pridobivanjem dokazov, z izvajanjem reform in eh, seveda tudi s pregonom morebitnih kaznevih dejanj. Eh, in tudi s kaznovanjem takšnih kaznjivih dejanj, kajti zaenkrat je zelo enostavno, da vohuni in njihovi šefi preprosto lažejo, ko si dobi eh, pri tem, da počno kaj napak. V Združenem kraljestvu vsekakor potrebujemo pravno definicijo, kaj je nacionalna varnost, kajti trenutno nimamo definiranega pojma nacionalne varnosti. Veliko se govori o tem, da je treba varovati nacionalno varnost. Eh, varnost. In eh, vohuni vedno pravijo, da pač vendarle so pa tu nacionalni interesi, ampak nacionalni interes še ne pomeni pametnega razloga za to, da se prepriči eh, žvižgaču, da pove resnico v skladu z EKČP. Tako da treba je vedeti, da varovanje nacionalne varnosti pomeni varovanje tudi uh, celovitosti in prihodnega obstoja svoje države. Tako da seveda je tu pa tam bomba na ulici, uh, traumatična izkušnja, ampak to ne ogroža obstoja države. Še nekaj pripomp. Zelo zanimive stvari je povedal Duncan Elton o poročilu Echelon iz pred desetih let. To je odlična priložnost za Evropo, da izgradi svojo ključno komunikacijsko infrastrukturo in da se eh, loči od eh, hegemonije ZDA tu prav tako na ta način lahko zagotovi zaščito svojim državljanom, prav tako pa lahko zagotovi, da se ZDA eh, vendarle držijo Evropske konvencije o človekovih pravicah in eh, tudi naših standardov. Če zaključim, potrebujemo tudi tehnološke politike, ki nam bodo omogočile, da ščitimo sami sebe, če nam države tega ne omogočijo. Naprimer, če se ne bomo sposobni varovati na komunikacijskih omrežjih, lahko mi kot posamezniki naredimo nekaj, da se zaščitimo, da sami nekaj naredimo v to smer, da se eh, oddalimo od eh, korporativnih eh, softverskih sistemov ZDA, ker to bo tudi konec koncev dobro za našo evropsko eh, ekonomijo, za naše gospodarstvo. Zakaj mi kot žvižgači sploh počnemo to, kar počnemo? Zato, ker potrebujemo svobodne medije, potrebujemo svobodni internet. Brez tega namreč ne bomo eh, mogli eh, brati, pisati, in eh, širiti eh, svobodnih idej. Osrednja družbena funkcija zasebnosti komunikacij ni tu zato, da lahko preprosto govorimo, ne da bi kdo nam prisluškoval, čeprav moram reči, da je zelo težko vse čas eh, imeti to izkušnjo, da ti nekdo vse čas prisluškuje, kar sem sama čutila, ampak zasebnost komunikacije je bistven element pri preprečevanju udoru države. Ko vidimo, kakšen je pohod stranke Zlata Zora v Grčiji, se sprašujemo, kako se bomo lahko zaščitili eh, v prihodnje in kako bomo lahko zagotovili svojo zasebnost. V zaključek torej ne povem, da ni ravnovesja med zasebnostjo in eh, varnostjo. To je tisti argument, ki ga vohuni in eh, obveščevalne službe vedno izpostavljajo, da je treba najti ravnovesje med zasebnostjo in varnostjo. Ne, To je namreč eh, lažna dihotomija. Mi zasebnost potrebujemo zato, da bomo imeli varnost pred tem, da proti nam ne bodo ohunile potencialno sovražne sile. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Tako, zdaj pa odpiram razpravo. Torej, vprašanja za gospoda Dreka in gospod Maršon. Šli bomo kot običajno, ampak eh, hudo zamujamo, tako da bom kar takoj poročevalca obvestila, da bomo verjetno tvojih deset minut skrajšili na eno. No, super, smo ravno pridobili deset minut. Eh, prav tako pa bi že umsko pripravila govornike za naslednjo sekcijo, da vas bom prosila, da ste še bolj kratki, kot eh, ste bili že sicer pripravljeni biti, ker eh, res, eh, kot rečeno, hudo zamujamo in o pol, pol sedmih moramo zaključiti. Gospod Morajš, poročevalec. Ja, ne bom delal zaključkov, ki jih vsi poznate. Moje vprašanje bo morda preobičajno glede na intenzivnost vseh slišanih prispevkov. Ampak ena od pomembnih zadev, ki jih moramo spisati v našem poročilu, je, da sploh razumemo, kakšen je tisti prostor, ki je na voljo žvižgačem, ki je sploh lahko poveste to, kar želite povedati. Po ameriških izkušnjah imate to direktivo 19 eh, ameriškega predsednika, predsednik Obama je tem že govoril, vem, kaj boste rekli, da to v bistvu ne ponuja ničesar žvižgačem, vem, da boste to povedali, ampak eh, nam morate razložiti tako uradno, kaj to sploh pomeni. To je tista interna možnost, ki jo žvižgači imajo, da nekaj povedo. Zdaj, če temu ni tako, mi povete, kaj žvižgač iz NSA, naprimer, ki resnično vidi, da se je nekaj eh, zgodilo lahko naredi, kako lahko to sporoči. Ker če ne more, kje, kje je sploh tista varnost za žvižgače, to potem pomeni, da sploh ni nobene varnosti ali sploh je kakršenkoli zakonodajni eh, varnostni okvir tu. In enako potem velja tudi za nas, za, za Evropsko unijo. In za primer Združenega kraljestva ne povem, da dobro poznam seveda Združeno kraljestvo in eh, mislim, da ne gre toliko za nepisano ustavo, ker imamo številne primere drugih eh, držav, kjer pa imajo pisano ustavo, pa iste probleme eh, zaradi pomankanja nadzora nad eh, obveščevalnimi službami. Ampak spet, za žvižgače v posameznih članicah nimamo parlamentarnega nadzora v večini držav članic, o tem smo že govorili. Tako da za posamezne države članice v bistvu ni zadostne zaščite in zato me zanima nekoliko bolj natančno, kakšno zaščito bi morali predlagati mi v Evropskem parlamentu v našem poročilu. Dobro, zdaj pa vas vse prosim, da se resnično držite največ desetih minut, lahko se tudi krajše, gospod Vos. Ich würde gerne wieder auf Deutsch sprechen. German? Ja. Ja, Govoril bom nemško. Tako da si prosim nadenite slušalke. So, um, natürlich suchen wir alle immer die richtige Balance zwischen den... Seveda. So vedno iščemo potrebno ravnovesje med zasebnostjo in varnostjo, saj po saj kolikor jaz to razumem, pa bi naj ugotovili tukaj, koliko sploh pri tem množičnem nadzoru še imamo elementov pravne države. Zato bi vaju rad vprašal oba, ali zbrani podatki sploh se uporabljajo za to, da bi brez pooblastil jih lahko ustrezno uporabljali in, in ali lahko potem to uporabijo za politično ali ekonomsko vohunjenje, ne pa samo za obrambo pred nevarnostjo. Ali lahko poveste več o tem? Hvala, da ste bili kratki, sedaj pa gospod Albrecht. Hvala lepa najprej, da ste prišli k nam, da ste izrazili svoje stališče, to je zelo pomembno za nas. Mislim pa, da je nekaj zelo pomembno. To je prvi del mojega vprašanja. Kakšen je dejanski obseg? množičnega zbiranja podatkov vse uprek in vemo, kaj se je dogajalo do 2006 in potem. Zanimivo bi bilo izvedeti za nas, koliko se je to dogajalo takrat in potem tudi eh, v MIF 5. Torej, dobro bi bilo vedeti, oba sprašujem, eh, kaj se je dogajalo in kaj je bilo možno. In potem drugo vprašanje, govorili ste o nadzoru, o parlamentarnem nadzoru. Kaj menite, kako bi lahko to izvedli učinkovito? To je tisto veliko vprašanje. Na to moramo dobiti odgovor in tega si želimo tukaj v Evropskem parlamentu. Torej, če imate kakšno priporočilo, bi bil zelo vesel, če bi ga podali. Seveda potem tudi nadzor žvižgača, o tem ste že govorili veliko. Konkretno pa morda povejte o teh eh, pravilih glede eh, nadzora nad množičnimi podatki. Nihče iz EKR. E, Gue, gospa Jens. Hvala lepa. Najprej vam izrekam spoštovanje, da ste tukaj, to je dober dan tudi za nas, to moramo povedati. To zelo spoštujem in dve vprašanje za vas. Že vse čas se o tem sprašujem. Prvo vprašanje. Kako bi lahko zagotovili parlamentarni nadzor? Nekaj ste že dejali, gospod Mašo, da bi torej lahko imeli parlamentarni odbor, ki bi bil neodvisen. Kako pa na evropski ravni? Ali je potrebno tukaj razviti, pa potem na nacionalni ravni, kaj lahko realno storimo. In druga točka, drugo vprašanje, najpomembnejše. Kaj bi morali zakonsko storiti za zaščito žvižgačev? Tukaj se mora nekaj zgoditi. Na kateri ravni? Prebrala sem nekaj vašega gradiva in prebrala sem si vaša priporočila, to je vse lepo in prav. Vendar pa zaščita žvižgača, to je za nas neke vrste meja, pri kateri ne gremo, kar se varstva podatkov tiče in mislim, da se tukaj mora znatno kaj spremeniti. In prosim, če nam date kakšne priporočila. Hvala lepa, gospa Ernst. Sedaj pa bom zastavila v imenu Alde še sama zadnje vprašanje. dejali ste vojna žižgačem, to me je usupnilo. Pravzaprav gre za vojno, ki se napove demokraciji, če to podrobno pogledamo. Če nadzorne mehanizme ne delujejo, če mehanizmi glede preglednosti ne delujejo, potem so žvižgači edini instrument, ki ga imamo na razpolago. Če mi dovolite, da o vas govorim kot o instrumentih, da izvemo, kaj se dogaja. Naj si bo še tako neverjetno zdi se, da so tajne službe podivjale, naše se kot Dirty Harry in kauboji. Dve vprašanje. Še vedno obstajajo poslanci Evropskega parlamenta, ki so menili, da so žvižgači kriminalci, ki jih je potrebno obsoditi. Žal so tisti, ki so to izrekli, eh, danes eh, odsotni nisem zdelo potrebno, da pridejo. Kaj pa bi dejali tistim, ki pravijo, da so žvižgači kriminalci in da so ti programi potrebni za našo varnost? Smo mi naivni ali so oni sami v veliki zmoti? In drugo vprašanje. Zakaj organi kot kongres ali britanski parlament ali katerikoli drugi nacionalni parlament, zakaj sprejemajo dejstvo, da eh, jih eh, vodijo na okrog v zmoto. Če se delamo, da smo demokracija, če lahko potem pridigamo ostalim delom sveta, zakaj parlamenti ne delujejo tako, kot je treba, zakaj ne izvajajo nadzornih funkcij, zakaj ne upravljajo svojih dožnosti. Tega ne razumem. Lahko odgovorite, prosim. Naj začne gospod Drake. In terms of whistleblower protection, I'll defer to se tiče zaščite žvižgačev, mislim, da bo kdo drug lahko povedal kaj več o tem. Jaz sem bil ponoma izpostavljen ne, na milost in nemilost. To, kar je obstajalo, glede pravnega okvira, je bil prezobi tiger. Veliko več bi se še lahko povedal, vendar pa bom raje dal besedo gospe Vede, ki bo govorila potem o tem pravna država zbiranje podatkov. Tukaj se lahko vrnemo na četrti amadma, tukaj so eh, temelji vsega. Imeti morate verjeten razlog za zbiranje podatkov. In eh, ne glede na to, kaj se dogaja, naj se gre za največjo zaupnost. Danes vidimo, da je tega zmeraj več. In vidimo, kakšne so bile razsežnosti. Vendar pa Ne morete se kar tako odločiti, da boste preiskovali, potem pa tako zvali kasneje. Tukaj gre za temeljno vprašanje, to je ta preiskava in eh, egzaktna lokacija, kje so zadeve, stvari, ki jih želite zapleniti. Vprašanje o industrijskem, finančnem in drugih oblikah pohunjenja. Mislim, da razkritja, ki jih vidite v medijih, so znaten dokaz za to, da ugotovimo, da se obveščevalni podatki na podlagi hitro spetih eh, zakonov izkoriščajo za nadzor. To je torej tisti slovom sobi. da imate podatke, da lahko porazite terorizem in vse dejavnosti, ki so povezane s tem pa potem se seveda ti podatki lahko uporabljajo tudi za marsikaj drugega, da jo bi tudi za eh, politične namene. Kar se obsega tiče, do 2008 sem bil v NSA in eh, poznal sem začetke programa PRISM. To je bil poskus vlade ZDA, da bi to, kar je bilo skrito v prejšnjih letih, sedaj spet skrili v škatlo zakonodaj in potem spet bi lahko skrili to, kar so počeli v prejšnjih 4-5 letih. NSA je imela neomen dostop in so si po svojo tomačili patriotski akt, zato da so dobili dostop do neverjetno velike količine podatkov tudi telefonske podatke največjih telekomunikacijskih podjetij. Tako da so razkritja snodna, zame samo dokaz velikega obsega, ki je postala običajna pot vohunjenja. Kar se nadzora tiče, tukaj bom drzen, imamo odbore, zakonodajne odbore, ki pa ne izvajo nadzora, popolnoma so kompromitirani, samo nekaj senatorjev in poslancev se eh, resnično uh, eh, zauzema za pravi nadzor. Potem pa tudi zelo veliko sredstev je strani zasebnih korporacij dan na voljo za nadzor in to je industrija, ki zelo hitro raste, pošteno povedano. Ne samo korporacije prodajo podatke, z tega potegnejo profit, isto počnejo tudi, ko se zavezujejo, da bodo uh, te podatke potem eh, posredovali vladi. Vojna proti demokraciji je mm, zelo dobro rečeno. Da, resnično gre za to, gre za temelje demokracije. Eh, nekdo bo moral popustiti, ko imamo tajne zakone in tajne dokaze in tajna sodišča in tajna mnenja, potem je demokracija ogrožena in zgodovina ni bila prijazna, kar se tega tiče. Imamo seveda zelo veliko moč, kar se tehnologije tiče in resnično vas pozivam, da storite vse, kar je potrebno, da bi zaščitili integriteto in soverenost eh, vaših držav. Najpomembne pa je, da ohranite soverenost vaših državljanov. Sedaj nadomeščamo pravno državo. z neko obliko avtoritarizma in v zadnjih šestih letih mislim, da smo doživeli veliko elementov, ki so eh, zelo avtoritarni, morda že celo fašistični. Thank you. Ms. Machon. Hvala lepa, gospod Machon. Skušala bom biti kar se da kratka kar nekaj podobnih tem izhaja z vprašanj, morda jih bom lahko združila. Torej, kako lahko zaščitimo žvižgače ali pa pustimo nadzor, postavimo boljšo zakonodajo, kako bi jih lahko zaščitili v prihodnje v EU, če je to možno. Gotovo menim, da so parlamentarni odbori, ustrezni parlamentarni odbori z ustreznimi pravnimi pooblastili za preiskavo zločinov, ki izhajajo iz tajnih služb v vseh naših državah, eh, prvi pravi korak in morali bi v tem tudi izvajati ustrezne preiskave in nadzor nad temi operacijami. To bi bil dober prvi korak, potem pa bi morali morda zagotoviti tudi večjo zaščito za posameznike, žvižgače. V Združenem kraljestvu imamo zakon iz leta 98, ki bi naj zaščitil žvižgače, tako da jih ne more odpustiti, ne more postati žrtve, seveda potem Eh, tajne agencije, so pa izključene iz tega eksplicitno, kot tudi iz eh, akta o dostopu do informacij, do svobode informacij. Morda bi morali razmisliti o spremembi te zakonodaje. Potem še nekaj. Celo znotraj tajnih agencij imajo tri tipe tajnih podatkov, ki morajo resnično ostati tajni. Seveda, to je logično. Operacije, ki potekajo, potem operativne tehnike, ki so ključnega pomena. Dobro, tako je nastala NSA, afera NSA, vendar pa tudi v Združenem kraljestvu ne moremo eh, v pravnih primerih uporabljati prisluškovan telefonov, ker eh, je to tajni podatek, tako smešen lahko zakon. In potem seveda imena tajnih agentov, tistih, ki se infiltrirajo v imenu nas in seveda tvega svoje življenje. Da, to je potrebno ohraniti tajno če je operacija poteka peti leti, petimi leti, pa potem podatki pridejo na plan, dobro, to je spremljivo, vendar pa seveda moramo potem, če bomo imeli parlamentarni nadzor, vedeti, kdo bo nadzoroval tajne službe. Morda bi torej v Združenem kraljestvu lahko spremenili akt iz leta 98 in morda bi lahko torej specifično zaščitili žvižgače večina tisti, ki so potem eh, postali laboristična vlada, so glasovali proti sprejemu take varovalke. Mislim, da moramo to zdaj, sedaj vključiti v to zakonodajstvo. To na nacionalni ravni. Kar se tiče raven evropskega prometa, če bi morda ti nadzorni organi na nacionalni ravni ne upravili svoje naloge, bi morda imeli še eh, pomoč na evropski ravni, ko bi potem eh, lahko poklicali to evropsko raven, ko bi posamezniki lahko izbrali evropsko pomoč. Vojna proti demokraciji, da, prav imate. Tajne službe se zavedajo napetosti, ki raste v digitalnem okolju, ko se širi svoboda izražanja idej in zamisli. In seveda si želijo moč, da nas nadzorujejo. Torej, gre za nekako oboroževanje. Seveda, kar se dogaja v NSA, Inge, CHQ v zadnjih 15-20 letih želijo nam odzeti še več eh, vidikov zasebnosti, da bodo vedeli, kje se stajamo, kakšne so naše strategije. To je torej ta vojna. In to je zadnja priložnost za Evropsko skupnost, da se zoprstavi, da ne bo šla po tej poti, da nas ta tehnologija ne bo poteptala in to lahko storimo. Večji strokovnjaki na področju tehnologije pravijo, da to lahko storimo, vendar pa seveda. Potrebno se je ločiti od prevelike odvisnosti eh, od interneta strani ZDA in tako bomo lahko eh, zavarovali našo zasebnost, seveda. Prioriteta EU je, da zavaruje zasebnost svojih državljanov. In še nekaj, ali smo izdajalci? Seveda nekateri to pravijo, želi pa si, da bi tisti bili tukaj, rada bi jih slišala. Veliko krat so mi dejali, da sem izdajalka, pa tudi drugim to pravijo. Podpisala sem eh, uradni akt o tajnosti. To sem seveda podpisala, ker sem bila motivirana, ker sem želela reševati življenje. Podpisala sem ta akt, zato da bi zaščitila državne skrivnosti in to sem storila in to sem počela in bom počela. Tudi glede vseh eh, uspešnih operacij, ki sem jih vodila. Nisem pa podpisovala, da bom skrivala zločine. To ni v javnem interesu. Če bi se lahko zagovarjali postane zakonov, potem nam ne bi bilo potrebno iti v zapor, vendar pa zakonodaja po 11. septembru je postala drugačna. Financiranje zaveznika Al-Kaide v Libiji 96 nikoli jih niso preiskovali tudi nikoli niso bili obtoženi. Vendar pa žvižgač, ki je to spravil na plan, je bil. Sedaj vidimo podobno eh, primer Chelsea, ko je torej izpostavil morilski video, ko eh, helikopter strelja na nedožne ljudi in otroke. In to je potem izpostavil kot vojni zločin. Sedaj pa v zaporu on, torej žvižgač, ne pa tisti, ki so morili novinarje in nedožne ljudi in otroke. Hvala lepa. Thank you very much. Thank you. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišli, da ste nam povedali več o tej temi. I think that's an endorsement of the da je to podpora vašemu delu. Spodbuda ni prav običajno, da dobite tak aplaus v našem odboru. To je torej velik, velik kompliment. Tako, sedaj pa zelo hitro na naše zadnje omize. O ja, prav imate, še eno vprašanje. Se upravičujem, gospodu Broncu. Gospa Morvaj bo tudi zelo kratka. Gospod Bronc najprej, prosim. Sorry, I, I got no, me... Se upravičujem. Right, uh, Mr. Drake's testimony. Pričanje gospoda Drakea, da je 12. september uh, nekaj, kar je sprostilo uh, te programe, lahko kaže, da je seveda funkcija bila ta, da je to lahko bil izgovor za množični nadzor. Koliko so agenti NSA si želeli nadzora še predtem, ukrepi proti vam za razkrivanje dejavnosti NSA? Ali ste videli, da so to porobili širše politično za sovražnike političnega razreda, ki bi lahko potem povzročilo nenadzorovan eh, nadzor? Gospa Mekan, sedaj bi se vprašal, kako se podatke uporabljajo. Govorili ste o novinarjih, ki so nadzorovani. Ali jim grozijo z izgonom, če bodo napačno postopali. Gospod Haig je pokazal pripravljenost, da bo sodeloval s tajnimi službami. Sedaj bom zelo previdno vprašal, ali je to storil prostovoljno, kajti nekatere njegove dejavnosti bi lahko bile takšne, da bi postal ranljiv, ne bom več rekel več kot to. Ali tajne službe Združenega kraljestva uporabljajo informacije v širšem političnem kontekstu, ki ni povezan z odkritim. Ali obstaja preprosto birokratska potreba, da se branja tajne službe, ali pa ima to širši politični program, če da, kateri program to je in čigav. In potem, kaj bi se zgodilo, če bi ne pravi ljudje prišli na oblast. Predevam, da bi potem tisti, ki bi imeli to možnost, to skušnjavo sprejeli. Gospod Morvaj, prosim, bojite kar se je kratki. Ne vem točno, zakaj moram biti bolj kratka kot vsi ostali. Saj skoraj nikoga ni tukaj. Že tretjič ste dobili besedo. Vsi so dobili dve minuti, torej naj imam te dve minuti tudi sama. Najbolj očitno vprašanje je, kako lahko normalno živite a in vsi mi živimo po vseh teh dognanjih vaših in snodna. Sedaj pa bolj konkretno. Gospod Andrej, komenili ste eh, agente Štazi in delo eh, pri izbiranju podatkov agentov Štazija. Vsi se pravzaprav strinjamo, da je državni socializem, komunizem bil diktatura in to je bilo eno od sredstev te diktature, da dosega svoje cilje. to je sprejeto prek političnega spektra. Vendar pa, ali imamo kakšno diktaturo dan danes, to pa že ni več politično ustrezno vprašanje. Ali govorimo o kakšni diktaturi dan danes, kdo pa so diktatorji, so to ZDA, so to korporacije, mednarodna podjetja, bankiri z roko roki s politično močjo, politično oblastjo. Kaj se pravzaprav dogaja? Dejali ste, da se je vse začelo z 11. septembrom. Da pa imeli smo že v Ferojkalum predtem. Se je res začelo vse takrat z 11. septembrom? In še zadnje vprašanje, kaj vama je pomagalo skozi vso to trpljenje, težave, za to, da ste se postavili v bran svobodi. Za vse nas hvala lepa. Mimo grede, hvala. Um, Ms... Hvala lepa. Gospod Drake, najprej. Um... Če bom zadnjim vprašanjem. Sedaj, eh, prisegel sem, da bom branil ustavo. To je bil velik eksperiment pred 20 leti. In to je bila ideja, kako kar najbolje vladati sam v sebi, prek Atlantika. To je bil ideal. Nisem se zavezal tajnosti v nasprotju z gospodom Mašon ali nezakonitosti in tudi ne kršitvi suveren, suverenosti ljudi. Zato je seveda jasno, zakaj sem se odprl. Tudi kolegi so storili podobno. Imeli so torej m, mm, krize pri samo spraševanju in zato sem se odločil za to, kar sem potem storil. To je bilo za me in za druge. Nisem mogel kar mirno spremljati, ko se je spreminjal način življenja, ki sem se ga zavezal varovati in to sem storil, čeprav sem vedel, da po 11. septembru to predstavlja veliko tveganje za me. In seveda potem smo morali odstraniti iz sistema. Kar se tiče diktatur, štazi, da, seveda obstajajo močni interesi, tako korporacijski kot politični. Da bi temu rekel raje eh, mehka tiranija. Veliko tehnologije imamo in pač ni potrebno veliko, da takšne strukture nastanejo, da država nadzoruje vsakega v vsakem času. Drugo vprašanje NSA. NSA se pravila pozno. na internetu je bilo vse odprto in pregledno in zato pač ni bilo toliko tajnih podatkov, ironično. To se je potem spremenilo v letih pred, 9, pred 11. septembrom in m, mm, nekateri so že dali pod ekipo George'a Busha je MSA pripravila dokument, ki bi pravzaprav spodkopal četrti amandman so še iskali poti, torej potem 11. september pa je postal samo pravi izgovor za to, da so razširili eh, državo nadzora in to precej. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Če sem se jih zapomnil, hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mašo. Zelo zanimivo vprašanje. Hvala lepa. Na kratko, politiki v Združenem kraljestvu ali eh, medijski mogoci so, eh, seveda jih zanima, kaj, eh, kakšni podatki so na voljo njih, pa seveda tega ne morejo potem videti, kaj ti ne morejo videti svojih dosejev. Tako da, naprimer, Jack Straw, ko je bil zunanji minister, ni imel pogled vse dosje. Ne vedo, kaj je i 65 od njih, kaj vohu ne vedo od njih. Torej, te drobne umazane skrivnosti poznajo politiko in tudi novinarjev in ker tega ne poznajo, je to še bolj strašno za njih. Mislim, da je zato laboristična, nekdana laboristična vlada eh, želela dati še več virov tajnim službam, še prav posebno po 11. septembru. tajni policisti, ki so podedovali to delo od vohunov od 90. leti. Sveda pa je še bolj zanimivo, kako se spreminja okvir britanskega prava. Ko so preiskovali domače ekstremisti, čeprav to ni kategorija, ki jo priznava eh, pravo Združenega kraljestva in potem aktivistične skupine, ki naprimer kot je Occupy London, to so bile potem teroristične eh, skupine. To je bilo označeno kot teroristična skupina. Vemo, kako so jih obravnavali. Torej, tudi sama pravila se spreminjajo in opredelitve. Če spremenite opredelitev teroristične družbe, lahko postanete legitimen cilj. In to je prava težava v demokratičnih družbah. Zakaj se držijo eh, oblasti? Tako pa če po rani vojni so morali nekaj početi in Seveda, MI5 je morala nekaj početi, imeli so vremen proces na Sejonerskem, potem Al-Kaido. Kaj torej storiti, kako kar, se kar najbolje zaščititi pred temi grožnjami, če MI5 ne obvlada dela, potem pač se znebite tega, potem uh, vzpostavite protiteroristične enote in izberite najboljše med eh, vohuni, policijo in tako dalje. Tako boste potem se izgnili nadzorom in odgovornosti. Potem smo imeli enota MI5, ki so nadzirali turistične ekipe, brez kakršnega koli nadzora, čeprav bi to morala početi policija. In potem, ja, seveda, diktature. Mussolini je v citat, kaj je fašizem, kaj je prava definicija fašizma, po njegovem mnenju je šlo za zlitje korporacij in eh, države. Poglejte si lobistične skupine, globalne korporacije, ki imajo vpliv na ključno zakonodajo, tudi tukaj tej instituciji, kot je šlo z aktualni. Celo večina poslancev tega ni mogla prebrati, samo popisali bi naj. Tukaj so korporacije prevzemale nalogo države. In še zadnja pripomba, tukaj se vrnemo na opozorilo iz zgodovine Eisenhowerja iz leta 61, ko je opozarjal pred industrijskimi kompleksi. Tukaj mislim, da gre za bolj prepleten kompleks eh, tajne podatki, tajne službe, podatki na splošno. In seveda, korporacije so zelo dobre za velike družbe in megakorporacije, kot je gospod Drek že omenil. Hvala lepa. Hvala lepa. Se poričujem za zmedo. Prej. Tako, zaključili smo to omize. Sedaj pa naslednje. Opravičujem se vam ker boste morali biti krajši. Prosim, da govorite največ 10 minut, potem bomo imeli 10 minut za odgovore vprašanja. Zelo hitri bomo morali biti. Če bomo potrebovali še nekaj dodatnih minut, pa bom prijazno pogledal v smeri Tomača, če nam bodo lahko dali še nekaj minut na voljo. Tako. Ste že zasedli svoje mesta. Imamo dva govornika, ki sta dejavna pri pravni zaščiti žvižgačev. Najprej Jasmin Vladak, upam, da sem pravilno izgovorila ime. Gre za projekt eh, vladne odgovornosti, ki eh, zagovarja šest eh, žvižgačev, tudi gospoda Vibe. In potem gospod John Devet, izvršni direktor Transparency International Irska. Najprej pa bom dal besedo gospe Radak. Prosim. Hvala Evropskemu parlamentu za povabilo na to razpravo, ki je del eh, zelo pomembne, eh, zgodovinsko pomembne serije eh, javnih predstavitev. Govorila, govorila bom o nezakonitih operacijah, ki jih je razkril Edward Snowden. Upam, da bodo podobni politični organi po svetu sledili vašemu dobremu primeru. Brez pogumnih žvižgačev, kakršen je Edward Snowden, svet ne bi poznal razširjenosti eh, nadzornih dejavnosti NSA v moji državi ali pa v vaših državah. Javnost bi govorila o polresnicah ali pa o lažeh, ki jih predstavljajo uradniki ZDA. Snowden je svojimi razkriti povzročil javno razpravo o eh, zelo dragem, eh, zelo razširjenem nadzornem sistemu. Sama delam v projektu za vladno odgovornost, ki je vodilna organizacija za žvižgače v ZDA. Kot pravnica sem eh, priča povračilnim ukrepom, eh, ki doletijo žvižgače. Veliko krat eh, pride do, do napadov in včasih tudi do eh, poskusov popolne odprave ali pa celo umore. Pred nekaj leti sem začela predstavljati Tomasa Drake, takrat sem prvič dobila uvid v ta skrenotni svet obveščevalnih eh, sistemov. Sama sem eh, žvižgač. Razkrila sem informacije o eh, zadevi pred sodiščem, ki se je odvila po 11. septembru. Razkrila sem informacije v zvezi s tem, da poskuša Buševa administracija eh, um, napadati žvižgače, uničevala je njihove uh, službe in njihove karijere ter zasebna življenja. Dala jih je na sezname uh, teroristov. Ko je Obamova administracija uh, obtožila Tomasa Dreka v skladu z zakonom o vohunjenju sem vedela, da, ZDA, da so ZDA prečkale Rubikon s kriminalizacijo resnice. Kljub da je ta zadeva pred sodiščem padla, ZDA še naprej počnejo isto. Žvižgače obtužujejo vohunjenja. Zaposlenje v tovrstnih organizacijah ni, nimajo dobene zaščite, ne uživajo nobenega varstva. Pogosto jih izločijo iz družbe. Predsednik Obama je v eh, svojem mandatu obtožil več žvižgačev, večinoma žvižgačev v sklopu zakona o vohunjenju, kot vsi eh, predsedniki pred njim skupaj. Vse skupaj je povezano tudi z zgodovinskimi razkriti Wikileaksa, eh, javne organizacije, ki se prizadeva za preglednost. Wikileaks je razkril največji svežen tajnih dokumentov v zgodovini sploh. Eh, te je razkril vojak Manning pod vodstvom Juliana Assangea, ki je prav tako eh, predmet obtožb in je eh, virtualno zaprt v veleposlaništvo Ekvadorja v Londonu, je Wikileaks spremenil obraz novinarstva in je jasen podpornik vseh žvižgačev. Ponovno je opredelil vprašanje in načelo preglednosti v tej digitalni dobi. V ZDA pa na različne načine poskušajo kriminalizirati eh, žvižgače in novinarje, ki so z njimi povezani. S tem želijo poslati jasno sporočilo vsem tistim, ki želijo spregovoriti o resnici, o eh, izvršni oblasti. Sama temu, o čemu v ZDA pravijo, vohunjenje pravim, pogumna dejanja in razkrivanje stvari, kakršno, kakršna so uh, mučenje in masovni nadzor. Posamezniki, ki razkrivajo te informacije, so zavezani ne predsedniku agenciji ali pa nekemu šefu, ampak interesom svoje države in človeštvu kot takšnemu. Zgodovinsko gledano so bili takšni ljudje vedno prisiljeni izbrati med vestjo in kariero, ampak sedaj so vložki precej višji. Tvegajo svojo lastno svobodo, včasih svoje življenje. Priča smo asimetrični vojni eh, zoper žvižgače v ZDA. Ampak ta vojna je metastazirala v vojno zoper novinarje. Novinarji, ki so objavljali in še vedno objavljajo informacije iz žvižgačev, so predmet nadzora, poleg tega pa tudi eh, predmet eh, kazenskih, eh, kazenskega pregona. V tej vojni, vojni zoper eh, žvižgače, novinarje, aktiviste in disidente najdemo tisto osnovno vojno zoper informacije. Zakaj? Zato, ker živimo v informacijski dobi in informacije so valuta moči. Priča smo prevzemu moči, kakršnemu v preteklosti še nismo bili priča. Slišali smo številna dejstva danes, dejstva, ki jih je razkril Snowden. NSA opravlja kibernetske operacije, udira v tuje računalniške sisteme, prijateljske ali eh, sovražnikove. Vohuni za državljani. ZDA so porabili več kot 500 milijard dolarjev za obveščevalne dejavnosti po 11. septembru 2001. Ena oseba je pogumno razprla, odprla okno, ki nam daje pogled v ta sistem. Grant Greenwald in Laura Porters sta uh, razkrila marsikaj in vse skupaj nas je šokiralo. Novinari posod po svetu objavljajo podatke, za katere je uh, gospod Snowden tvegal svoje življenje ta parlament priznava pomen teh razkriti, ve, kako pomembna so za uh, dobro obveščeno javnost. Prosim, da odbor okrepi zakonodajo za zaščito žvižgačev, za uh, zaščito zasebnosti in za zaščito vseh tistih, ki objavljajo to vrstne informacije brez uh, tega, da bi jih bilo treba biti strah. Upam, da bo takšnih razkriti še več. Predsednik Lincoln je pred 150 leti dejal, hujši kot izdajalci z orožjem so tisti može, ki pravijo, da so zvesti zastavi. Tisti, ki izkoriščajo nesrečo eh, ljudstva, tisti, ki puščajo svoje državljane eh, umirajoče na tleh in to počnejo eh, takšne agencije po 11. Eh, septembru. Ustvarili so eh, državo nadzora, ki bi nekdanja vzhoda Nemčija zavidala. Upam, da lahko z današnjimi predstavitvami naredimo eh, manjši korak v smeri tega, da omejimo takšno državo. Ne smemo stati križem rok. NSA bi morala prisluhniti uh, žvižgačem, kakršna sta Thomas Drake in Kirk Weeby. Tako bi se lahko izognili marsikakšnemu napadu in marsikakšnemu nadzornemu sistemu, ki je izjemno drag. Morda lahko NSA zamenja uh, demokracijo z despotizmom, ampak sama nisem pripravljena na takšen, takšen ukrep. Gospod Snowden si želi, da bi se lahko udeležil te predstavitve, ampak zaradi jasnih in zelo žalostnih razlogov eh, tega ne more storiti. Zato bom prebrala njegove besede in to je mogoče le zaradi dveh um, neopevanih junakov v njegovi sagi, Julian Assange in uh, novinarka Sarah Harrison, ki sta ga rešila iz Hongkonga, pribeljala v Rusijo, mu tam zagotovila azil in v primeru Sarah Harrison sta bila eh, ob njem korak za korakom. Sarah Harrison je tvegala marsikaj zaradi tega. Ne gre le za to, da razkrivamo informacije in, jih, eh, in osvešamo ljudi ti dve osebi oziroma vse te osebe so uh, zagovorniki svobode. Za zaščito vaših svoboščin so se odrekli številnim lastnim svoboščinam. Obravnava Juliana, Sara in Eda, način njihove, uh, njihovega uničenja v medijih je grozen učinek sam po sebi. Izjava Edwarda Snowda. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu in odboru Libe za to, da govori o množičnem nadzoru. Nadzor celotnih narodov, ne pa zgolj posameznikov, je verjetno največji eh, izziv človekovih pravic našega časa. Uspeh gospodarstva in držav v eh, razvoju je odvisen od ustvarjalnosti eh, teh družb. In če želimo, da se ta uspeh nadaljuje, potem moramo vedeti, da je ustvarjalnost proizvod eh, radovednosti, ta pa je proizvod zasebnosti. Kultura tajnosti je našim družbam eh, odrekla priložnost, da zadenemo tisto ravnoteže med zasebnostjo in vladnim interesi za preiskave to niso odločitve, ki bi jih morali sprejeti za ljudi. To so odločitve, ki bi jih morali sprejeti ljudje sami in to po ustrezni, eh, dobro veščeni razpravi. Ampak javna razprava ni mogoča brez javnega eh, znanja, brez javnih informacij. In v moji državi je cena, ki jo moram plačati za vračanje javnih informacij javnosti pregon, izgon. Če želimo imeti takšne razprave v prihodnosti, potem ne smemo dovoliti, da se ljudje, posamezniki žrtvuje. Ustvariti moramo boljše okolje, boljšo družbo, tako da bomo eh, imeli neodvisne predstavnike družbe zunaj vlade. Ko sem začel svoje delo, sem svoje delo upravljal zato, da bi omogočal razpravo, eh, ki smo ji priča v tem parlamentu in v številnih drugih organih po svetu. Danes vidimo, da zakonodajni eh, organi pripravljajo nove odbore, pripravljajo preiskave, predlagajo nove rešitve. Sodišča se ne bojijo več razpravljati o kritičnih vprašanjih nacionalne varnosti. Priča smo pomembni izvršnim direktorjem, ki vedo, da javnost nima uh, informacij o tem, kako jim drugi vladajo. Ne gre, vidimo, da ta javnost ni več uh, javnost, ki bi si vladala sami. Delo generacije se začenja tukaj z vašimi javnimi predstavitvami. Podpiram vas in hvaležen sem vas. Sem vam. Edward Snowden. Najlepša hvala. Hvala tudi, da ste podali njegovo izjavo. Sedaj pa gospod. 9. Transparency International. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala odboru za vabilo. Velik, velik privilegij mi je, da delim to mizje z drugimi, ki jih eh, zelo spoštujem. Kot nekdani zaposlen v javni upravi se štejem za zelo srečnega, zato ker nikoli nisem podvomil v, eh, v svojo vest, nisem bil postavljen pred eh, takšn, takšno izbiro. V Transparency International poskušam vzpostaviti ustrezna pravna okolja, eh, ki pomagajo tistim, ki so soočeni eh, z izbiro ostati tiho oziroma spregovoriti. Spoštovati želimo javni interes. Obenem poskušam zmanjšati breme eh, za posameznike in prenesti odgovornost na institucije, da te zaščitijo javne interese in pravice. že 20 let si, poskuša, eh, si prizadevamo za zaščito žvež, žvižgačev. Kmalo bomo izdali poročilo o eh, pravnih sredstvih za žvižgače v Evropski uniji. Imamo tudi eh, telefonske centrale po državah. Pomagali smo že 140 tisoč klientom. imamo telefonske centrale v Češki, eh, v Romuniji, na Mačarskem in v Luksemburgu. Dobro delo poteka tudi v Združenem kraljestvu. Obveščevalne agencije so tam zato, da nas zaščitijo, zato, da ščitijo demokratične principe. Ampak obstaja veliko možnosti za zlorabo. Ni veliko uh, znanih primerov žvižgačev v Evropski uniji. Verjetno poznate primer Franka Revela, ki je razkril podatke na Danskem uh, v primeru invazije v Iraku, pa tudi Danišeli v uh, Združenem kraljestvu na Irskem. Že 40 let nismo eh, bili priča takšnemu primeru, že vse od primera Ire leta 1972. A drugot v javni upravi smo priča določenim eh, dejanjem. Leta 2010 so uradniki eh, oddelka za socialno varstvo predali zasebne osebne podatke zasebnim podjetjem. Pred kratkim oziroma lani smo dobili tudi informacije o uh, zlorabi policijskih kartotek. Džemo Dorti, novinar, uh, Džema Odorti, novinarka, je bila pred kratkim odpuščena. Uh, Eh, ker je obvestila javnost o eh, spregledu kazni za prometne prekrške. Takšni primeri se nanašajo na delovanje Eh, zaposlenih v javnem sektorju. Kažejo nam, da je potrebno takšne žvižgače eh, zaščititi. V večini držav žvižgači nimajo ustrezne pravne zaščite. to ne velja zgolj za tiste v obveščevalnih agencijah, ampak tudi za druge zaposlene. Približno 40 odstotkov primerov eh, korupcije razkrijejo žvižgači. Žvižgači sicer pomagajo pri detekciji eh, zlorab pravil, lahko pa pripomorejo tudi k preventivi Obstaja namreč precej večja možnost, da se nekdo ne bo odločil za kršitev pravil, če ve, da bodo njegovi kolegi to sporočili uh, ustreznim organom pregona. UK government Vlada Združenega kraljestva se zaveda, da bi lahko s podbojanjem žvižgačev in zaščita žvižgačev preprečila in odpravila nevarne prakse, ki jih e, delodajalci niso razrešili. Združeno kraljestvo je eno od redkih, ki nudi svežen ukrepov za zaščito žvižgačev tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. Ampak kot smo slišali, tudi uh, Združeno kraljestvo ne ščiti zvižgače v obveščevalnih uh, agencijah. To počnejo zgolj za področje, naprimer, uh, eh, zdravstva ali pa um, skrbi za uh, otroke, zato da bi preprečevali prevare, goljofije in zlorabo otrok. Nekdo lahko, naprimer, poroča o korupciji. Korupcijo v pravu definiramo naprimer kot podkopovanje javnih uslužbencev. Žvižgači tako morda ne bodo zaščiteni, če eh, razkrijo informacije, ki so osebne narave, kljub temu, da gre za uporabo informacij eh, za neke osebne namene. večina evropskih držav omejuje tudi kanale, po katerih lahko žvižgači razkrivajo informacije. Žvižgač morda ne bo zaščiten, če eh, po nesreči razkriva informacije napačni osebi, napačni agenciji. In vse to ima eh, negativne učinke na morebitne žvižgače. Transparency International, pa tudi Svet Evrope, sta razvila kriterije in eh, načela, ki sem jih že omenil. Prosim, da jih eh, dobro analizirate, eh, če boste pripravljali zakonodajo za to področje v Evropski uniji oziroma državah članicah. Mislim, da morate upoštevati tri osrednje načela. Prvič, zakonodaja za žvižgače mora nuditi zaščito za vse zaposlene, tudi tiste, ki delajo na področju obveščevalnih služb ali obrambe. Za vse eh, redne zaposlene ehm, in neredno zaposlene. Nanašati se mora tudi na neformalne in formalne sankcije, naprimer nadlegovanje. Na žvižgači morajo imeti možnost, da poročajo ne zgolj o korupciji in o goljofijah, ampak tudi, po, eh, tudi o eh, nezmožnosti poroč, eh, izvajanja dela, ki ga morajo službenci izvajati. Žvižgači morajo imeti dostop do ustreznih kanalov, poročati lahko, poročajo lahko eh, po notranji poti ali po zunanji poti, če bi bile sicer informacije prikrite ali pa če situacija zahteva javno razkrite. V parlamentu sedaj razpravljamo o zakonu na osnovi teh načel, ki izhajajo iz izkušenj žvižgačev po svetu. S tem bodo tisti zaposleni v obveščevalnih sferah Eh, imeli možnost poročati po notranji ali po zunanji poti. Ampak takšna zakonodaja ne more razrešiti eh, mm, nezmožnosti javnih institucij, da upoštevajo načela, na katerih so bila ustanovljene. Imeti moramo možnost, da javne institucije redno ocenjujemo, eh, vzpostavljen mora biti ustrezen nadzor. Javnost ima pravico do informacij. Eh, vlada pa mora biti odgovorna in mediji morajo biti dovolj svobodni, da te informacije ponudijo javnosti. Žvižgači v moji državi in drugot po Evropi eh, pravijo, da moramo narediti še marsikaj za to, da bodo ljudje eh, ponovno bili dovolj varni, da bodo spregovorili o resnici. Hvala še enkrat se upravičujem, da sem vam vzela nekaj časa. Bi še kdo drug, poleg poročavca in poročavca v senci, eh, rad spregovoril, gospa Morvaj, gospod Bronz, gospa Zipel. Vsak dobi eno minuto. Eno minuto, točno eno minuto. Prosim, pazite na čas. Gospod poročevalec. Najlepša hvala, še posebej Jaslin Radak, pa tudi Johnu govorili ste o teh boljših kanalih, ki jih lahko uporabijo uh, žvižgači. Tomas Drek je o tem spregovoril, kako to uporabiti v našem poročilu, ampak radi bi se uh, izognili takšni nezmožnosti uh, razkrivanja, da imamo notranje kanale, po katerih lahko gremo. ta notranja struktura za žvižgače je bila eh, premalo in eh, Snowden se je zato odločil postopati drugače. Mi v Evropske unije se moramo temu izogniti. Kaj nam priporočate? Slišali smo uh, any mission. Ta sistem eh, ni dovolj dobro vzpostavljen, kaj lahko naredimo. Gospod poročevalec, 9 sekund ste preveč uporabili, ampak to ne velja za druge. 60 sekund, gospod Vos. So, Hvala lepa za ta poročila, to je bilo zelo, zelo zanimivo. Moje vprašanje gre v bistvu v podobno smer. Da bi eh, razkrili, ali je to dejansko edini način, kako uh, iti torej preko medijev, ali obstajajo morda druge možnosti uh, eh, prek interne ali preko parlamenta ali preko nekega neodvisnega organa, nekakšnega ombudsmana, kjer bi lahko informacijo posredovali, ne da bi sebe ogrozili potem tudi, ko gre za ovadbo pri ustreznih organih pregona, ali bi bilo to vse neučinkovito, ali pa je morda to tisti pravi način za žvižgače, da povedo tako, imam nekaj za vas in na ta način bi se tudi njegova varnost zavarovala. Hvala, gospod Albrecht. Ni ga z nami, tako da nam je podal novih 60 sekund, gospod Krkhop, prav tako ga ni gospodinstvo. Ja, tudi jaz bi se rada dotaknila vprašanja varovanja žvižgačev oziroma predvsem pomankanja le tega. Kako naj, kako naj razumemo obravnavanje žvižgačev kot eh, nekakšnih eh, ne, teroristov, grožnje za nacionalno varnost in tako naprej. Kako je to trenutno urejeno ali pač ne? In ali nam lahko še enkrat poveste, kako si predstavljate zaščito žvižgačev? Kakšna pravila so nujna, poleg tistih, ki ste jih morda že omenili? Hvala, gospa Morvaj, gospod Brons, gospa Zipelin, na to še sama. Gospa Morvaj. Hvala res je eh, lepo, da smo slišali osebno sporočilo gospoda Snowda. Eh, hvaležni smo mu. Mislim, da je v svojem prvem intervjuju dejal, da se najbolj boji ne ravno Guantanama, sama sem bila presenečena, obtožb ali kakšne kazni, ampak možnosti, da to, kar je razkril, ne bo imelo posledic. Ta stavek eh, me je še bolj uh, pritegnil k temu procesu. Kako daleč je uh, pri teh posledicah v tem procesu, uh, po vašem mnenju? In kot uh, pravnica, kaj menite o osebni prihodnosti gospoda Snovda, kaj se mu bo zgodilo in ali počnemo dovolj za to, da bi zaščitili njegove pravice? Hvala, gospod Bronson. Sama Evropska unija bi tudi lahko bila predmet eh, kritike, vsaj kar se tiče vojne zoper eh, žvižgače. Zaposleni naj bi imeli ustrezno zaščito v sklopu eh, pogodbe za zaposlene iz leta 2004, ampak Marta Andresen, naprimer, ni bila dovolj zaščitena. Izgubila je svojo službo, ko je postala članica tega parlamenta in takrat ni mogla postati eh, podpredsednica odbora za proračun. Imamo primer nekega drugega poslanca, ki ga ne morem imenovati. Eh, Leto se je napisal eh, knjigo o finančnih nepravilnostih v EU. Omenil je tudi žvižgače. Čez nekaj tednov so mu udrli v hišo, vse skupaj je bilo nezakonito, vzeli so mu računalnik in mobilni telefon. Gospod Sibel werde versuchen, es kurz zu machen. Bom poskušala biti, poskušala biti kaj sedaj kratka. Ni organiziranega, mm, ne, neke organizirane zarote, ampak vendarle obstaja eh, nekakšna, nekakšen znak, da so se v zadnjih letih obveščevalne službe osamosvojile. Predobile so denar oblasti in zdaj želijo to pozicijo ohraniti ali celo nadgraditi. In vlade se le težko temu upirajo, razen, to zdaj moja teza, če so morda so odgovorne, da to želijo eh, tako ali da preprosto ne želijo priznati, da so svojim nedelovanjem v bistvu so odgovorne za nastalo situacijo. Če to zastavim kot tezo, potem se seveda sprašujem, kako uspešno pa sploh eh, je potem lahko razmišljanje, da bi te vlade eh, zdaj predlagali zakonodajalcu, da naj zaščiti Eh, žvižgače v takšnih razmer, takšni razmerah, ko pa je ravno kar v teh razmerah takšnih žvižgač najbolj potrebujemo. Moje vprašanje je zadnje. Za gospod Reda, govorili ste o nadlegovanju žvižgačev, novinarjev, njihovih eh, družin, prijateljev in tako dalje. Kaj pa pravniki? Obstadi, obstaja tudi vojna zoper žvižgače, ki jo zastopajo žvižga, eh, zoper pravnike, ki zastopajo žvižgače, lahko upravljate svoje delo varno? Najprej vi, na to pa gospod David. Seveda. No, ne vem, če lahko opravljam svoje delo tako, kot bi ga nek normalen pravnik lahko. Počutim se varno, mislim, da vsaj kolikor vem, me nihče ne nadzoruje, tako kot nekateri tisti, ki so v eh, Guantanamo. Ampak moji, moje stranke me ne morejo kar poklicati po telefonu. Srečati se moramo eh, osebno, eh, komunicirati prek enkripcije, plačevati eh, v brez kartic v zgodovino, nekako kot da sem trgovka z drogami ali pa kaj takšnega drugačno delujem kot, drugače delujem kot pa normalni pravniki. Hvala, bi se še odzvali na kakšno drugo vprašanje. Glede rešitev. Mislim, da potrebujemo pravo reformo zakonodaje za žvižgače. Imamo eh, zakon o krepitvi zaščite za žvižgače, eh, ki v vključuje tudi nekatere druge kategorije eh, žvižgačev, eh, ima, sedaj imajo določena pravna sredstva. Težava je spet ta, da so žvižgači na področju obveščevalnih agencij in nacionalne varnosti izključeni iz tega zakona. Imamo tudi eh, direktivo številka 19, predsednik je dejal, da bi ta direktiva zaščitila gospoda Snowda, ampak to je laž. Direktiva še ne velja in ne velja za pogodbene zaposlene. Mediji so zaenkrat edina pot naprej. Ampak, če bi ustrezni informacijski kanali delovali tako, kot morajo, bi bilo to odlično. In dokaz za to je dejstvo, da je gospod Snowden uporabil uradni kanal, spregovoril je oziroma njegove besede so slišali predstavniki javnega organa in to tako kot eh, bi jih tudi morali. Kako dobro je Snowden obveščen s premembami, sam je dejal, da je vesel, da se je pričela razprava o reformah, razprava o tem, kako spremeniti to situacijo. Uvodoma je dejal, da bi bilo najhuje, če si ne bi zgodilo popolnoma nič, če bi zavladala apatija. Javne predstavitve, kakršna je eh, danes, del serije 12 eh, javnih predstavitev, meni vliva upanje in mislim, da vliva upanje vsem žvižgačem. Glede njegove prihodnosti, no, ta je odvisna od pripravljenosti velesil v svetu priznati njegov azil. Številne države so ugotovile, da se boji političnega pregona na osnovi svojih političnih prepričanj. Nihče ga eh, ni ga treba zaščititi pred pregonom zaradi kazenskih eh, razlogov. Tisti, ki ponavadi iščejo azil, so kazensko preganjeni. Trenutno je dobil azil, tako kot Julian Assange, vseeno pa ne živi svobodnega življenja. Mislim, da moramo priti do eh, točke in eh, Evropa ter preostali svet je precej pred ZDA, ker je mnenje razdeljeno 60-40 ljudje ga vidijo kot žvižgača, ne kot izdajalca. Mislim, da te oznake niso v veliko pomoč, so preveč binarne. Gre za nekakšno karikaturo realnosti. Mislim, da bi si morali v resnici pogledati vsebino tega, kar je razkril, kar je naredil v prid javne razprave, v prid uh, vseh nas, naših držav in sveta. Na kratko, nočem, da se ta sestanek eh, preveč razvleče, tako ali tako smo že porabili preveč časa. Ampak bi lahko kaj več povedali o tej uh, zadnji točki eh, in se navezali na vprašanje gospe Ernst. Če bi uporabil vse uradne kanale, ki jih ima na voljo, ali bi bil potem avtomatsko obtožen uh, eh, kaznjivih dejanj v skladu uh, z zakonodajo z področja terorizma, vohunje in tako dalje. Tako je, to je res. Če bi uporabil uradne kanale, uh, Sama sem eh, predstavljala Tomasa Dreka, ki ste mu prej prisluhnili in on je bil zaposlen v ne NSA, šel je k splošnemu svetu v NSA, k generalnemu inšpektorju in k obema, eh, do, eh, obema deloma kongresa. Ampak nič se ni zgodilo. njegovo poročilo je bilo takoj klasificirano, eh, z, označeno z oznako zaupno in na to so sprožili postopke zopr njega. Ljudje, ki bi ga morali zaščititi, so ga dejansko prodali. In Snowden, ki pozna primer Drakea, Manninga, eh, Binja, ve, kaj se zgodi. In to se je tudi zgodilo. Hvala, gospod David. Mislim, da sem dobil štiri vprašanja. Zanimalo vas je, kaj bi lahko naredili na področju zakonodaje, zato da bi zaščitili eh, žvižgače na področju obveščevalnih dejavnosti. Najprej morajo dobiti možnost, da se branijo pred sodiščem ne smemo jih nadlegovati. To pravico morajo imeti, tako kot eh, to pravico imajo vsi ostali zaposleni. Imeti morajo pravico uh, zastopati same sebe uh, tako pred kazenskimi postopki, kot tudi drugimi postopki. In na Irskem imamo zakonodajo, ki omogoča te varovalke. Eh, oziroma predlog zakona. Mislim, da je pomembno, da žvižgači vedo, da bodo njihove informacije, informacije, ki jih razkrijajo, dejansko uporabljene, da se bo nekaj zgodilo. Glavni razlog za to, da ljudje ne razkrivajo informacij, je ta, da menijo, da se ne bo nič zgodilo. Obstajati mora eh, pravna možnost, da tisti, ki prejme informacije, te informacije tudi uporabljajo. Gospod Fos je eh, vprašal, če bi naj te informacije eh, predajali znotraj organizacij. Res je, popolnoma se strinjam, ehm, na Irskem in tudi drugot v Novi Zelandiji, v Južni Afriki obstajajo določbe za spodbujanje internega poročanja, eh, upoštevajoč hierarhijo v organu. Razen, če obstajajo dobri razlogi zoper eh, to. Če, če se zgodi kaj tašnega, lahko gredo k eh, svojemu predstavniku parlamentu, k medijem ali komu drugemu. Gospod Ernst, vem, da gre bolj za retorično vprašanje, ampak bonoma se strinjam. Mislim, da te oznake eh, niso pomembne. Pomembno je predvsem to, kdo piše to zgodbo. Um, Zanima me pravno gledana, kako, kako hm, se na to gleda. Kako se torej žvižgače dojema z pravnega vidika kot uh, izdajalce oziroma na kakšni osnovi? Vprašanje je jasno, končati moramo. No, želel sem dejati, da je pomembno, kdo piše to zgodbo, kdo odloča, kdo spregovori o žvižgačih. Mi smo tisti, ki jih moramo zastopiti, zastopati, pravno zastopati. Tudi eh, medregionalne organizacije potrebujejo zaščito, tako kot eh, žvižgači v javnih institucijah. Še eno vprašanje ste imeli, gospod Zibel? Really can... Moje vprašanje je naslednje. Ali smo lahko prepričani, da bodo vlade sprejele ukrepe za zaščito uh, žvižgačev, še posebej v primeru obveščevalnih agencij? Saj se morda tega ne bodo eh, želeli lotiti. No, to je odvisno od javnih zahtev. Če politiki ne bodo videli tega kot prioritete, potem ne bodo pripravili zakonodaje za to področje. Hvala da bi se zahvalila vsem našim govornikom na današnji javni predstavitvi. Hvala, da ste se eh, nam pridružili. Zahvaljujem se tudi tolmačem, zato da so ostali malce dlje. In tretjič, zahvaljujem se tudi občinstvo. Hvala, da ste ostali do konca. S tem smo zaključili z današnjim zazemljem. Se vidimo naslednjič.